Qual? Facciamo così, eh? usiamo questo. Dragi kolegi, začnemo lahko z delom. Prosim, sedite na svoje mesta. Zelo zanimivo popoldne nas čaka. In sedaj bom prešla na italijanščino. Najprej moramo sprejeti dnevni red, če ni nobenih pripomb, je dnevni red sprejet. Druga točka. Danes imamo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, spanščino, finščino, češčino, estoščino, mačarščino, polščino, slovaščino, bolgarščino romunščina, letovščina, slovenščina in tako naprej. In še tretja, tretje sporočilo, današnja seja se prenaša tudi po spletu. Zelo vesela sem, da imamo danes javno predstavitev pri tej izredni seji, seji odbora eh, za kulturo in z nami so predstavniki Evropskega audiovizualnega observatorija. Zelo dobro veste, kako pomembno ulogo igra ta eh, observatorij tako pri eh, ustanovitvi enotnega trga, kakor tudi pri reviziji direktive AVMS, ki je za nas seveda ključnega pomena. veste tudi, da je ta audiovizualni observatorij pred kratkim pripravil eh, študijo o eh, javnih medijih na spletu in veste, da ta observatorij eh, proučuje tržno, tržni vidik audiovizualnega trga poleg tega pa izvaja tudi primarjalne analize eh, različnih evropskih sistemov, torej eh, sistemov v različnih državah članicah. In eh, danes bomo slišali predstavitev le tega. Za to predstavitvijo bi radi pokazali, kako zelo cenimo delo observatorija. Vsi smo njihove storitve že uporabili v preteklih letih. Poleg tega pa želimo povedati tudi, da nas eh, izjemno zanima okrepitev uloge audiovizualnega observatorija in sicer na področju zagotavljanja in pa zbiranja podatkov na katerih eh, temelji eh, delo vseh evropskih eh, inštitucij. Govorim o raziskavah. Pri tem naj upozorim na zelo pomembno podatkovno zbirko Mavise, ki združuje več kot 3000 storitev na zahtevo, 8000 podjetij v Evropi in številne javne radio-televizijske hiše. Šele pred dvema letoma je Evropska unija podprla to eh, podatkovno bazo in seveda ne moremo eh, zmanjšati eh, sredstev za, to, za ta projekt v tem tako pomembnem zakonodajnem trenutku. Poleg tega je pomembna uh, tudi zastopanost Evropske unije v tem audiovizualnem observatoriju. V observatoriju imamo uh, svojega stalnega člana. Observatori pa je eh, neposredno udeležen tudi pri pripravi eh, medijskih eh, programov. Sedaj pa bom predstavila naše goste. Začela bom z gospod Suzano Nikolčev, izvršno direktorico observatoreja, ki bo podala desetminutno predstavitev dela audiovizualnega observatorija. Potem bom dala besedo gospodu Fontenu, ki je vodja oddelke za informacije o trgih in financiranju. In potem dobi besedo še gospa Kapelo, ki je vodja oddelka za pravne informacije. Vsak dobi torej 10 minut, na koncu pa bodo sledila vprašanja in pa odgovori. Približno uro časa imamo za to pomembno predstavitev. Sedaj pa kar tako. Predajam eh, besedo gospe Nikolčev. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Thank you very much, madam chair, for this very nice. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, za ta uvod in predstavitev dela observatorija. Hvala lepa tudi vsem vam, da ste nas eh, povabili, da pridemo k vam v odbor in da predstavimo eh, delo, ki ga upravljamo in na katerega smo zelo ponosni. Še bolj pa smo veseli, kadar je naše delo koristno in kadar služi drugim. Tako da vam želimo eh, z pomočjo primera eh, javnih radijskih in televizijskih organizacij pokazati, kako observatori prispeva k zdravemu audiovizualnemu sektorju v Evropi. Zelo težavna naloga me čaka, namreč eh, predstaviti moram delo našega observatorija v desetih minutah. Storila bom vse, kar je v moji moči da vam eh, ne podam zgolj suhoparnih podatkov, podatke boste potem podala moja kolega, ampak eh, vam bom poskušala predstaviti, eh, kaj pravzaprav sploh počnemo, kdo pravzaprav smo. Evropski audiovizualni observatorij je pravzaprav neke vrste platforma, kot prikazuje ta slika, kjer teče informacije v vse smeri informacije eh, posredujemo od eh, vira pa do eh, industrije. To je tudi naša naloga. Poleg tega pa informacije posredujemo tudi politikom in zakonodajalcem, torej tudi vam observatorij torej ni zgolj uh, platforma, ampak uh, kot vidite uh, v sredini te slike smo tudi most. Most, uh, ki pomeni nenehen pretok informacij. Gre za individualne probleme, rešitve, uh, ki jih nekako povežemo in usmerimo na pravo pot. Želimo vam podati prave informacije, tako da lahko vi potem o teh temah razpravljate in jih popeljete v smeri, ki jo izberete. Poleg tega pa smo tudi razmeroma prožni. Prožni, zato ker se moramo nenehno prilagajati potrebam eh, naših uporabnikov. Kot veste, se ta industrija izjemno hitro razvija. In zato uh, skušamo skrbeti uh, za nenehno prilagajanje, skušamo biti korak pred razvojem. Pojasnjujemo in sicer eh, skušamo poskrbeti za to, da so eh, ljudje nenehno seznanjeni z aktualnimi informacijami. Smo zelo majhna administrativna enota in zato skušamo svoje delo in vse te informacije in pa pretok informacij organizirati na izjemno neutralen način. Eh, namreč mi ne sprejemamo politik in to je tudi prednost audiovizualnega observatorija, ker nimamo lastnih interesov. Nam eh, drugi verjamejo, verjamejo v informacije, ki jih posredujemo in sicer tudi zaradi tega, ker pri tem spoštujemo najviše standarde. No, če podam nekaj eh, konkretnih podatkov, eh, Observatori na kratko. Observatori predstavlja eh, razširjen delni sporazum sveta Evrope. Gre za enega izmed tistih sporazumov, eh, ki eh, ga niso podpisale vse članice in zaradi tega je to delni sporazum naš sedež je v Strasburgu in sicer zaradi naše povezave z svetom Evrope in ustanovljen je bil observatorij leta 1992. Imamo 39 članic iz Evrope, poleg tega imamo tudi zelo specifično članico, namreč Evropsko unijo. In zato gre tukaj za razširjen delni sporazum, kaj ti zgor delni sporazum temu ne bi ustrezal in pred kratkim smo se razširili tudi nekoliko izven meja Evrope in imamo eh, novo članico, namreč Maroko od lanskega leta. Imamo razmeroma majhen proračun v vrednosti 2,5 milijona evrov in ta proračun uporabljamo za izvajanje našega akcijskega načrta. Torej, vse je vključeno v ta proračun uh, od uh, plač do informacij, ki jih zagotavljamo. Zagotavljamo informacije, uh, večinoma brezplačno razen v primeru določenih publikacij, ki jih moramo eh, prodati, kajti to zahteva naš statut. Ta statut zahteva, eh, da poskrbimo za eh, določen lastni prihodek. In kot si lahko najbrž predstavljate, publikacije ne prinesejo ravno veliko denarja, poleg tega pa je težko to delo povezati z našimi drugimi nalogami delamo uh, v dveh različnih oddelkih uh, in z mano sta vodje teh oddelkov. En oddelek se ukvarja z situacijo na trgu in z uh, financami, drugi oddelek pa se ukvarja z pravnimi vidiki. In uh, na ta način uh, bo potekala tudi današnja predstavitev, tako da boste razumeli, kako. Eh, poteka delo v obeh oddelkih. In še zadnja informacija, imamo 19 zaposlenih, stalno zaposlenih, včasih eh, pa za specifične projekte najamemo eh, še začasno zaposlene osebe, ampak nikoli nas ni več kot 25, torej smo majhna ekipa in ostali bomo majhna ekipa, delati moramo učinkovito, Hkrati pa je to tudi eh, izjemna priložnost, da postopek spremljaš od začetka do konca. Nimamo eh, na voljo toliko jezikov, kot jih imate vi, imamo pa tri delovne jezike, francoščino, angliščino in nemščino. Pa nadaljujmo povezava observatorija z Evropsko unijo. Omenila sem že, da je Evropska unija članica observatorija, predstavljajo Evropska komisija in sicer eh, generalni direktorat Connect eh, ki sodeluje eh, tudi v upravnih in svetovalnih odborih. Na ta način dobimo tudi informacije o tem, o temah, o katerih naj bi poročali in ki so zanimive za Evropsko unijo. No, še nekaj besed o sodelovanju z Evropsko komisijo. Evropska komisija je odnegda podpirala ustanovitev observatorija, poleg tega je komisija pomagala pri ustanovitvi in je aktivno pomagala tudi pri delu observatorija. Večina vas najbrž eh, ve, da observatori ledno, redno poroča eh, o svojem delu, vi pa morate upravičiti tudi finančni prispevek eh, za observatori. Evropska komisija včasih zahteva, zahteva specifične storitve oziroma specifične informacije pred nedavnim eh, z področja eh, animacij. Eh, poleg tega je komisija prosila tudi za vzpostavitev eh, podatkovne eh, baze, kot je Mavise. To nekoliko presega akcijski načrt observatorija. Rada bi se vam zahvalila za to, da spremljate naše delo in da uporabljate naše storitve, kajti eh, to za nas predstavlja motivacijo za nadaljno delo. No, <coughs> okay. now, um, just to tell you what do we do and why public... Naj vam povem še, kaj počnemo na področju javnih medijev. Naše dejavnosti so izjemno dinamične. Ko se spreminja industrija, se spreminjamo tudi eh, mi zbiramo informacije, ki jih je potrebno eh, zbrati, osredotočamo se na klasična področja, kot so film, televizija, videi, DVD-ji, pa tudi storitve na zahtevo. Poleg tega pa je nekaj tudi ključnih tem, eh, z eh, katerimi se ukvarjamo. Žil Fontaine bo o tem povedal kaj več. Gre za teme, ki so velikega gospodarskega pomena, eh, so teme z področja raznolikosti in pluralizma, eh, konkurence in eh, državne pomoči in pa uporabe eh, novih tehnologij. z nami lahko stopite v stik eh, neposredno, uporabite lahko naše podatkovne zbirke ali pa uh, postanete stalni uporabnik naših storitev. Na ta način uh, boste zmeraj seznanjeni z zadnjim razvojem. Hvala za to vašo predstavitev javnosti in mislim, da bomo kasneje razdelili te prosojnice oziroma gradivo, čeprav nekateri vidim, da jih že imajo. Sedaj pa Žil Fonten, vodja oddelka za trge, konkurenco in uh, predstavil bo, kako observatorij pokriva določene zadeve na določenih konkretnih področjih. Hvala. Nekaj številk o javni radioteleviziji pa bom predstavil z ali brez prosojnic.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 Okay. okay. So I, I Dobro, mislim, da bomo prišli do teh prosojnic malce kasneje. Torej, še enkrat. Nekaj podatkov, dejstev iz Mavis eh, podatkovne baze, ki jo je predhodnica omenila, gre za Eh, spremljanje eh, lastniške strukture in dela javne radiotelevizije v Evropi. Kaj pomeni danes eh, jadna eh, javna radiotelevizija? Okoli 1600 javnih televizijskih postaj imamo v Evropi, okoli 1300 so lokalne narave, okoli 800 teh javnih eh, televiz televizijskih eh, postaje, torej lokalne narave, kar pomeni, da pokrivajo v obliki svojih storitev lokalne zadeve. Če to poskušamo postaviti v kontekst celotnega števila televizijskih eh, kanalov v Evropi, javna radiotelevizija objavlja oziroma se obsega okoli 15 odstotkov vseh kanalov v Evropi, pomeni, da so manjšina, ko gre za zagotavljanje televizijskih programov v Evropi. Okoli 15 odstotkov vseh televizijskih postaj, lokalnih, nacionalnih in ostalih v Evropi, so torej javne radiotelevizijske postaje. Kaj pa digitalna eh, ozemeljska televizija, to je glavni dostop do teh programov. Tukaj je okoli 20 odstotkov vseh TV kanalov, ki so na voljo na eh, DTC-ju, je javne narave. Kako lahko gledamo še na javno radio televizijo? Lahko se vprašamo, kakšen je tržni delež eh, publike, ki ga zauzema posamezni eh, ponudnik storitev seveda je to eden od kazalcev uspešnosti. To, kar je tukaj zanimivo, je zelo pestra situacija, ko gre za razlike med evropskimi državami. Javna radiotelevizija ponekod predstavlja samo 10 odstotkov vse publike, v nekaterih drugih državah pa jo o, gleda in spremlja več kot 50 odstotkov gledalcev in poslušalcev pomeni, da imamo zelo raznoliko situacijo, zato je težko govoriti o eni sami javni, eh, javni radioteleviziji. Kajti, kot sem že rekel, situacija se zelo razlikuje od države do države. Zakaj? Malce zaradi zgodovinskega razvoja, malce zaradi različnih uh, eh, eh, stopen konkurence se strani uh, zasebnih ponudnikov in tudi zaradi strukture javnega financiranja številnih ponudnikov v različnih državah. Torej imamo zelo različne no, število gledalcev in poslušalcev. Vprašanje je, ali je število leteh narašča ali pada. V zadnjih petih letih, kakšen je bil trend? To je odvisno od države, o kateri govorimo. V nekaterih državah je tržni delež eh, tisti, ki se znižuje, ko gre za publiko, za gledalce in poslušalce, vendar to ni trend v vseh državah. A je to konkretni, specifičen problem samo za javno radio televizijo? Rekl bi, da ne. Trend je pač takšen, da imamo vse več TV kanalov, vse večjo segmentacijo in fragmentacijo televizijskih programov. In To vpliva na javno radio televizijo, pa tudi zgodovinsko gledano ima, eh, pač je, je trend eh, takšen, da ti ponudniki storitev izgubljajo tržni delež. Še naslednja zadeva. Vsi ponudniki storitev v javni radio televiziji imajo različne poslovne modele. Kaj imam v mislih? Gre za sistem financiranja storitev, ki se zelo razlikuje od države do države. V nekaterih državah je stotstotno financiranje iz javnih sredstev, proračuna in nekaterih prispevkov. V drugih državah pa je samo 30 odstotkov vseh finančnih sredstev tistih, ki prihajajo iz eh, javnih sredstev, vse ostalo pa so prihodki od eh, oglaševanja, od različnih eh, dodatnih storitev in od prodaje televizijskih pravic oziroma pravice TV prenose. Torej situacija, kar zadeva poslovni model, se razlikuje od države do države. Različni poslovni modeli so torej tukaj prisotni in zelo različni deleži javnih sredstev, ko gre za financiranje javne radiotelevizije. Kaj pa pristojbine za uporabo teh programov? No, to se eh, giblja v Evropi od 15 evrov do 300 evrov na mesec. Pomeni, da tudi viri, ki so na voljo tem ponudnikom storitev, so zelo raznoliki. Na naslednjem grafikonu, če ga boste videli, vidite, odnos med deležem publike, javne radiotelevizije na eni strani in odstotkom financiranja, bodi si iz javnih, bodi si iz zasebnih sredstev. In vidite, da obstaja tukaj neka povezava, neka korelacija. Več denarja, ko dobijo ti ponudniki storitev, višji imajo tržni delež in to je seveda normalno, da imajo tudi več eh, poslušalcev in gledalcev še dve stvari bi povedal, kako se razvijajo finančna sredstva eh, javne radiotelevizije v primerjavi z ostalim delom eh, trga, recimo oglaševalci in tako naprej. Pravzaprav gre za podobne trende. Plačilna televizija se nekoliko eh, hitreje razvija kot financiranje javne radiotelevizije. Vendar tudi financiranje z javnih sredstev se povečuje za razliko od financiranja iz sredstev oglaševanja. Še eno številko bi vam povedal, ko zadeva tako imeno globalno financiranje. Javna radiotelevizija predstavlja približno eno tretjino celotnega pos, področja televizijskih ponudnikov, ponudnikov TV programov v Evropi. In še zadnja, zadnji podatek iz avisa podatkovne baze. Želel bi pokazati, da so predstavniki javne radio televizije kar prisotni na področju ponudbe novih medijev. Na začetku sem rekel, da okoli 15 odstotkov TV kanalov v Evropi je na voljo se strani javnih radiotelevizijskih ponudnikov storitev in okoli 15 odstotkov jih je na področju digitalne televizije. Kar zadeva brezplačne storitve, tako imena, eh, torej storitve sledenja, ko gre za televizijo ali catch-up eh, storitve, te ponujajo skoraj da vsi ponudniki, kar je relativno enostavno moč razumeti. Videti je, da je tukaj več tako imenovanih platform, ki jih ponujajo eh, ponudniki javne radiotelevizije kot eh, zasebni ponudniki. Lahko bi to, da PSB recimo <clears throat> so že vstopili v tako imenovane nove medije toliko, kar zadeva mojo predstavitev, oprostite, ker niste imeli na začetku prosonic na voljo, ampak naj povzamem situacijo, kar zadeva te eh, javno radio televizijo, se zelo loči od države do države, odvisno od eh, tržne situacije. Hvala, zanimivi podatki, morda kasneje v razpravi bodo kolegi se vrnili na nje. Sedaj pa dam besedo Maji Kapello, ki je eh, vodja oddelka za pravne zadeve v observatoriju. Govorila bo o mm, spletnih dejavnostih eh, javne radiotelevizije, o področju delovanja in financiranju. Hvala. Dovolite, da vam predstavim sedaj pravni del celotne zgodbe. Iz podatkov do sedaj ste že ugotovili, da so javne radiotelevizijske postaje absolutno zelo prisotne na spletu. Tri vprašanja se pojavljajo v zvezi s tem, zakaj so prisotne, na kak način mediji v okviru javne radiotelevizije se morajo razvijati na uh, spletu in odkot prihajajo te njihove dejavnosti. Zakaj je zanimivo govoriti o spletni javni radioteleviziji? To je nekaj, kar se moramo vprašati, sedaj, ko smo slišali te podatke, finančne, gospodarske in tako naprej. To je bilo enostavno v preteklosti, zato ker ni bilo dovolj frekvent na voljo in države, vlade so se odločile, da bi bilo bolj učinkovito, bolj transparentno, bolj uporabniku prijazno prepustiti javnosti, da odloči, kakšne vrste spletno ponudbo želi. No, financiranje je bilo na začetku samo iz eh, javnih sredstev, v nekaterih primerjih so bile postaje tudi celo državne, v rokah države. Počasi pa so začeli ponudniki eh, iskati svoj eh, prostor na trgu in začeli so se s komercialnimi programi in tu so se začeli težave, kajti ta torta je bila zelo velika in ni bilo dovolj kosov za vse. Torej, zakaj imamo javno radio televizijsko ponudbo na spletu? Zato, ker je v 21. stoletju to normalno. Celo pred nedavnjem je v svoji resoluciji Evropski parlament to povdaril. Torej, tako svet Evrope, sodišča, nacionalna, pa tudi Evropska komisija, vsi ugotavljajo, da verjetno je potrebno imeti te storitve. Zakaj je to pomembno? Literatura, zlasti pravna, kaže, da internet sam, splet sam to opravičuje. Gre za hitro povečevanje vsebine in zato moramo imeti zanesljive vire, moramo imeti pestrost ponudbe. Tisti, tiste kategorije državljanov, ki niso v privilegiranem položaju, morajo imeti dostop do zelo bogate vsebine. Seveda boste rekli, kako da se javne radio televizijske postaje odločajo, zato imajo svoje programe, imajo vse, kar je treba. No, treba je vedeti, da to ni glavni cilj, namreč ustvarjati prihodek javne radio televizije. Gre za ostale vrednote, ki so tukaj bolj pomembne. Demokracija, enakost, možnosti in tako naprej. To je bolj pomembno kot ustvarjanje prihodka. Torej, vprašanje, ali so ti razlogi še vedno prisotni, rekla bi, da da. Torej, kako? Online, torej splet je današnje v današnji pojav, v preteklosti tega ni bilo, v preteklosti je bil svet zelo segmentiran, imeli ste samo uh, zemljske televizije, imeli ste radio, imeli ste tiskane medije in tako naprej. Sedaj pa se vse združuje. Mnoge storitve so dostopne ne samo preko rad, javnih radio-televizijskih postaj, temveč tudi preko spleta in ljudje to pričakujejo. Sveda velja tudi obratno, z isto napravo lahko dostopate kot uporabnik do vseh storitev. In tukaj se pojavi konflikt med javnimi in komercialnimi uh, storitvami oziroma postajami. Vprašanje je, kaj naj bo področje dela javne radiotelevizije, kako se tukaj od komercialnih, eh, javnih, od komercialnih radiotelevizijskih ponudnikov ločijo javni na spletu. Države članice Evropske unije sedaj poskušajo se predvsem osredotočiti na ponudbo preko spleta na javni radioteleviziji. To namreč delajo vsaka država zase, tukaj ni harmonizacije, audiovizualni mediji so tukaj neutralne narave, vsakdo lahko od teh ponudnikov storitev se ukvarja z vsem. Imamo tako eno mehko zakonodajo na tem področju, seveda vi veste, da je edino vprašanje, ki je tukaj pereče, državna pomoč. Zadnji zakonodajni akt v okviru te uh, mehke doko, uh, zakonodaje je bil akt komisije, ki ga je sprejela leta 2009 v zvezi s storitvami na spletu. Kaj vse te države članice drugače počnejo? Edina država, ki govori o spletu, uh, ko govori o področju delovanja javnih radiotelevizij, no ni ena, teh je Belgija, Danska, Italija, Norveška, nekatere govorijo o spletnih storitvah, potem imamo nekatere bolj kompleksne definicije, pri nekaterih državah recimo novi kanali, eh, tehnologija novih medijev, tehnologija nove distribucije, cela vrsta tehničnih platform in tako naprej. Zelo različne izraze torej uporabljajo, ampak skupno je to, kar se dogaja na spletu kako je treba to področje uporabe in delovanja določiti. No, to določajo države članice vsaka zase, ali so to pomožne storitve, naprimer se odločijo, tako imane catch-up storitve, tekstovne storitve in tako naprej, ali pa morda arhiviranje kulturne dediščine, tudi to lahko postane področje delovanja javne radiotelevizije. Kajti javne radiotelevizije imajo neke vrste odgovornost, ki izhaja iz njihovega razvoja v zgodovini, ko so bile, imele monopol na eh, trgu. Torej, kako? Odgovor je, ni nekih skupnih pravil. Vsaka država članica to počne, kako hoče. Evropska komisija preverja samo to, ali gre tukaj za kakšne napake, bolj formalne, proceduralne narave. Tretje vprašanje, kot sem rekla, je kje, od njih odkot prihajajo finančna sredstva. Tudi tukaj ni nekih eh, konkretnih eh, kazalnikov. Vse države članice se pač odločijo od, glede na svoje prednostne naloge, preference. V nekaterih državah gre samo za javno financiranje, v nekaterih gre za javno in zasebno financiranje. Do določenih držav članicah pa skoraj da izključno zasebna sredstva financirajo te dejavnosti na spletu. In sedaj smo razvili nekaj, kar je eh, preizkus vrednosti za javnost. Gre za neko nove storitve, ugotavljati moramo, da gre za novo storitev, za eh, pomembno storitev in države članice morajo določiti, kaj je to novo in kaj je to pomembno. Seveda je to težko narediti, o tem poročamo v posebni študiji, ki ste jo verjetno že videli tukaj ob vhodu, to je modra knjižica. Poročilo, ki smo ga pravkar objavili, danes bo šlo na splet. Vi imate pač privilegij, da ste prvi v tiskani obliki videli to poročilo. Tukaj ugotavljam, kaj se v zadnjih šestih letih dogaja. Samo polovica držav članic je ta preizkus opravila. Zakaj? Okay? Nekatere države članice so se morda odločile, da ponudba storitev na spletu ni tako pomembna, to je pač njihova izbira. Potem nekatere storitve, ki jih ponujajo, morda niso nove, ampak ta preizkus je zelo zahteven. Države članice, ki so ta test preizkus opravile, morajo narediti naslednje. Prvič, določiti, kaj je vrednost za demokratični razvoj družbe, ki jo prinašajo ti, eh, te spletne storitve v okviru javne radiotelevizije. Torej, treba se vprašati, ali to ustvarja neko novo vrednost za javnost. Potem drugo vprašanje, ocena eh, učinka na trgu, kakšna je konkurenca, kakšno je čezmejno trgovanje. Če je negativni odgovor v tej drugi Eh, v tem drugem elementu in dosti krat eh, je ta odgovor negativen, zato ker drugače lahko pridemo do nevarnega področja državnih pomoči. Potem pa je treba še narediti tretji korak, namreč vzpostaviti ravnotežje med negativnimi posledicami na trgu in pozitivnimi posledicami, kar zadeva javnost, gledalce, eh, poslušalce in tako naprej. No, to je precej zapleteno, pa tudi draga zadeva je to. V Združenem kraljestvu, recimo, je vsak preizkus, ki so ga upravili, požaril več kot pol milijona evrov. Gre za strokovnjake, ki so potrebni, različni modeli se tukaj uporabljajo, skratka gre za drago zadevo. Je pa res, da nam ti preizkusi kažejo zelo različne situacije, kar zadeva posamezne modele. Če se je iztekel, zato bom pustila še nekaj časa, zato da lahko postavite kakšno vprašanje in da morda potem na te podlage lahko naredimo določena priporočila. Hvala. Hvala za to zanimivo poročilo. Če bo to, ko je prejeli. Eh, ste eh, to publikacijo, ki je bila pripravljena danes. Torej danes eh, prvič eh, lahko vidite to študijo, ki je bila komaj da zaključena in govori o obveznostih javnih televizijskih in radijskih hiš. Gre za zelo zapleteno raziskavo, na eh, to eh, temo, ki je zagotovo v osrčju pozornosti odbora za kulturo. Potem smo pogovarjali tudi z eh, gospod Kamerevert, ki je poročevalka za enotni digitalni trg. Poleg tega smo pogovarjali tudi o reviziji direktive AVMS. Eh, in pa o strategiji eh, komisije. Naš odbor bo eh, izjemno aktiven na tem področju. Sedaj bom dala besedo kolegom, ki so prosili za besedo. Najprej gospod podpredsednik, potem pa kolegica Kamerevert. Najlepša hvala, gospa predsednica. Predlagam našim gostom, da si nataknejo slušalke, pa še nekaterim drugim. Imam eno vprašanje, če dovolite. Ko govorimo o tej tematiki, gre za neke vrste tehnološki kanibalizem, ki smo mu priča. Kaj to pomeni v tehnološkem pomenu? Določene storitve izginjajo zaradi televizije. Televizija eh, oziroma internet izginja zaradi televizije. Skratka, kot da tehnologija, ki se na novo pojavi, odstrani staro tehnologijo. Pri, me, pri nas na romunskem, v Romuniji je to zelo tipično. Pri nas je so audiovizualni mediji zelo živahni, imamo tudi javno radio televizijo, ki obstaja že dolgo, ki je glomazna, ki pa ni več ustrezna zahtevam, ki so pred njo. Imamo potem tudi mešano lasništvo nekaterih radiotelevizijskih eh, postaj, kajti gre delno za uh, javno institucijo, ki pa je delno tudi v zasebni lasti. Predstavnike Evropskega audiovizualnega observatorija bi vprašal, ali se vam zdi to nekaj znanega in ali nam lahko morda svetujete, kako bi audio ponudbo lahko bolje organizirali. Hvala, zaenkrat bomo uh, zbrali še nekatere druge, druga vprašanja, potem pa bomo odgovarjali. Gospa Kramer, refert. Najlepša hvala za to predstavitev. Mislim, da ste zelo dobro prikazali, kako se razlikuje situacija od ene države članice do druge. Ko gre za eh, pravo v Evropski uniji na področju radiotelevizije, to velja, to, kar ste rekli, da imamo neko, eh, nek spravni eh, okvir, ki je skupen za Evropsko unijo, ampak države članice same ima tukaj veliko avtonomije. S, ukvarjamo se z neke vrste konvergenco posameznih medijev. Prejšnja definicija, kaj je linearno, kaj ni linearno, izumira. In vedno znova slišimo, da je javna radiotelevizija zlasti, ko gre za spletno ponudbo, ponudbo na spletu, še vedno upravičena. Ko zadeva Nemčijo, lahko rečem, da imamo, si, smo imeli eh, sistem eh, radiotelevizijskih postaj, ki smo ga prevzeli od Britancev, no, ampak ta še kar dobro deluje, kajti javna radiotelevizija ima zelo jasno definirano področje delovanja, naloge, ki jih mora opravljati. Ta, ni, ta definicija ni vezana na neko tehnologijo temveč gre za to, da je treba javnosti zagotoviti informacije, zabavne vsebine, socialne eh, vsebine, vsebine, ki eh, prispevajo k razvoju identitete in eh, državljanskosti med državljani. Mislim, da je prav, da ste udarili, da je posebna naloga, ki ga ima javna radio televizija še vedno ostaja, ne glede na to, ali se pojavlja na spletu ali ne. Potem ta public value test, preizkus tega, kar prinaša posamezna institucija javnosti. Pri nas v Nemčiji je ena od eh, javnih postaj eh, opravila ta preizkus, pri tem so ugotovili, da je zelo zapleten, zelo drag in da si zaradi tega ta preizkus lahko privoščeno imajo koristi od tega samo največje postaje. Če bi morali to narediti po vsej Nemčiji, bi bo za to potrebovali ogromno sredstev. Ne vem, ali ta preizkus, ki poteka po treh stopnjah, je danes sploh še primeren v današnjih okoliščinah če pač domnevamo, da javna radiotelevizija ima neko poseben pomen, posebno nalogo, ne glede na to, kako tehnološko gledano eh, posredovanje podatkov poteka in ne glede na to, na kakšni napravi človek sledi tem programom, naj je to mobilni telefon, naj je tablica ali kaj drugega. Zato mislim, da se moramo ponovno vprašati, ali takšen eh, preizkus, public value preizkus, eh, za online programe resnično primeren. Ali danes eh, nam takšen preizkus sploh še kaj pove? Zato bi vas vprašala, kaj vi menite o tem. Naslednje vprašanje pa se nanaša na konkurenčnost. Vedno znova vidimo, da so platforme videa na zahtevo nekaj, kar poskušajo ponudniki tudi v Evropi zagotoviti, recimo Netflix je tak ponudnik. Dve, tri leta že imamo v Nemčiji tako pri zasebnih kot pri javnih ponudnikih, da takšne platforme so bile prepovedane zaradi eh, naše zakonodaje, ker je šlo za kartelne dogovore in ko gre za javne ponudnike in tudi ko gre zasebne, kajti ti so izkoriščali nekatere podatke, ki so jih imeli na voljo in sklepali kartelne dogovore. Sprašujem vas se stališča prava konkurenčnosti, kako mislite, da se lahko spopademo z nekaterimi, ki poskušajo izkoristiti določeno situacijo. Ali se vam ne zdi, da na ta način uh, izkrivljanje trga lahko postane bolj problematično kot v preteklosti. Tukaj nimamo vse evropskega prava, kar zadeva angliške ponudnike. In tretje vprašanje. V Nemčiji imamo poseben sistem, ko gre za javno radio televizijo, podobno kot v Združenem kraljestvu, ampak tako doma kot tukaj v Evropskem parlamentu ugotavljamo, da dosti krat ljudje javno radio televizijo pomešajo z državno, čisto da gre za državne radio televizijske postaje. Ali ste opravili kakšne študije, kako se razvija ta uh, javna radio televizija se stališča državne podpore? Ali obstaja financiranje, v kolikšni meri se strani države in kakšni so sistemi nadzora nad delovanjem in financiranjem javne radiotelevizije v posameznih državah. Verjetno tudi tukaj stvari delujejo zelo različno v Evropi in če je odgovor ta zelo različno, potem povejte kako. Good question. Um, zelo zanimivo. Sedaj pa kolegica Ferhajen. To je ten vek, ki je. Hvala lepa, da ste prišli danes v naš odbor. Dobro je, da lahko intenzivno sodelujemo za vašim observatorijem, kajti marsikaj si prizadevamo za enake cilje, tudi v odboru si želimo spodbujati medijsko raznolikost in eh, sem seveda spada tudi dobro delujoča javna radiotelevizija. Verjetno veste, da pripravljamo nov predlog o radiotelevizijskih storitvah, o medijskih storitvah. Petra je že omenila nekatere točke iz tega predloga. Eh, mene pa zanima predvsem, kako konvergenca medijev v zadnjem času vpliva na razvoj eh, javnih radiotelevizij, kako se ta javna radiotelevizija razvija v primerjavi z drugimi mediji. Um, ali so predlogi, ki obstajajo, za javno, eh, za javne televizije, prilagojene tudi drugim, eh, tudi zahtevam do drugih ponudnikov takšnih storitev. Mislim, da bi morali tukaj imeti neke skupne cilje in eh, seveda je treba vse skupaj prilagoditi tudi tehničnim zmogljivostim. Zato se mi zdi pomembno, da kar, kar se da hitro dobimo revizijo te zakonodaje, Ehm, tehnični razvoj poteka zelo hitro in ehm, nujno ne moremo temu vedno slediti. Potem govorili ste tudi o oglaševanju, o različnih strukturah v eh, javni radio, televiziji. Tukaj, tukaj, tukaj obstajajo zasebno-javna partnerstva ali pa modeli sofinanciranja s pomočjo oglaševanja. Ali imate kakšne informacije o tem, v kolikšni meri to oglaševanje vpliva tudi na vsebine um, samih ponudnikov oziroma tudi pri novih medijih, kako to vpliva na vsebino, ali je se vedno, še vedno vse skupaj raznoliko oziroma ali se je zaradi interneta vse skupaj spremenilo v družbo kopira in prilepi. Ali ste morda raziskovali to vprašanje, torej kako je z vsebinami, z raznolikostjo vsebine. Uh, mislim, da bi morali biti pozorni na to, kaj ti, ko gre za konkurenčno pravo in ko gre za uh, javno radio televizijo, je pri vsem skupaj zelo pomembno tudi tem, kako, um, kako uredništva gledajo na vsebino, kako filtrira različne vsebine, ki jih dobivajo iz različnih virov, iz interneta in tako naprej. Hvala lepa, Sabine. Sedaj pa kolegica Julie Ward. Uh, thank you very much for the presentations. It's Hvala lepa za vaše predstavitve. Uh, gre za kompleksno, tehnično, večplastno področje. No, pa imam za vas enostavna vprašanja. In sicer, zanima me, kako vaše delo upošteva potrebe otrok in mladih gledalcev? Namreč zdi se mi, da so ti pogosto puščani ob strani, ko gre za posvetovanja. Um, mladina je velik um, potrošnik televizijskih internetnih vsebin in zdi se mi, da jih pogosto ne upoštevamo dovolj. Mladi ljudje imajo veliko dobrih idej in mislim, da bi jih morali vključiti v posvetovanja. In pa še nekaj premislekov o raznovrstnosti medijev. V moji državi smo imeli naslednjo situacijo. Starejši najstarejša uslužbenka javne radio televizije je bila upokojena, BBC jo je upokojovil. Eh, saj se je zdelo eh, BBC-ju, da je ona že prestara za delo na televiziji, medtem ko so njeni starejši kolegi še naprej eh, delovali na istem mestu in ona je vse skupaj spravila celo pred sodišče. Zato mislim, da bi se morali vprašati tudi to, uh, komu tukaj podeliti več vidnosti, komu manj. No, ta ženska je sicer eh, zmagala pred sodiščem, ampak vseeno se mi zdi, da tukaj na tem področju še ni zagotovljeno dovolj raznolikosti, kaj bi lahko naredili za to, da bi se to spremenilo. Kolega, upodimo, kaj bomo povedali. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Šojdra. Ano, děkuji, vážená paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat za tu studiu. Hvala lepa gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vam za predstavitev študije. No, jaz osebno mislim, da je javna radiotelevizija bistvenega pomena za razvoj vsake demokratične družbe. In z tega vidika gledam tudi na študijo, ki ste jo predstavili javni mediji morajo spremljati tudi uh, najnovejše tehnologije, tudi na spletu. In tukaj se seveda postavi, pojavi vprašanje denarja. Tisti, ki imajo več denarja, imajo tudi več gledalcev, z izjemo polske. Tam je osem programov, ki pa imajo zelo visoko gledanost. Ehm, kako vam to uspeva? Eh, kako naj tukaj poštevamo vse potrebne tehnologije, znanja? Eh, prav tako se moramo posvetiti medijem, ki jih spremljajo mladi ljudje. Oni več ne sedijo pred televizijami, ne poslušajo Eh, radija. Seveda gre tukaj za vprašanje denarja, ampak ne samo za to. Torej, v raziskavi ste spremljali število gledalcev in to naj bil, bil pokazalnik učinkovitosti, kvalitete same storitve. Istočasno pa je tukaj pomembna tudi vloga te javne storitve, Potem zanima me tudi, kako ste ocenili teste, ki so prišli iz držav članic. Sama še nisem poglobljeno preučila te raziskave, ampak zdi se mi, oziroma zanima me, ali obstaja kakšen pregled rezultatov teh preizkusov javne urednosti. Ali imate kakšne rezultate za Češko, recimo? Eh, jaz recimo teh rezultatov sploh ne poznam. Zanima me, kaj boste naredili z rezultati tega preizkusa vrednosti za javnost? In pa še drugo vprašanje. Grazie, Eura, la Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Trüpper. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Omenili ste štiri države, ki imajo bolj ali manj jasno definicijo tega, kakšno je področje delovanja javne radiotelevizije. Um, druge države pa te definicije nimajo. Kakšni so razlogi za to in ali bodo preostale države članice to spremenile, kaj ti vedeti bi morali, kaj točno je tukaj področje delovanja. To je moje prvo vprašanje in pa drugo vprašanje. Eh, čaka nas eh, revizija direktive o audio, audiovizualnih storitvah in razpravljamo o vprašanju, ali bi morali razlikovati med linearnimi in pa nelinearnimi storitvami. Do sedaj smo to razlikovanje imeli, eh, sedaj pa razmišljamo o tem, da bi to razlikovanje odpravili. Zanima me vaše stališče o tem. Kolega Dinolf je kolej. Hvala lepa kolegica Dinolfi in potem bomo zaključili z vprašanji. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se gostom, da so prišli eh, k nam v Brusel. V središču razprave je eh, nekako internet, ampak jaz bi se osredotočila mogoče bolj na tradicionalne oblike. Govorimo o televizijskih kanalih. 10 odstotkov programa je namenjenih eh, neodvisnim eh, proizvajalcem. Recimo eh, Disney Italija je dobil izjemo, ki je veljala konec leta 2010 in to v nasprotju z Evropsko direktivo in to je šlo na račun eh, naše eh, proizvodne, torej na račun eh, majhnih evropskih proizvajalcev. Poleg tega pa to tudi ni v korist pluralizmu. Zanima me, ali ste tudi vi naleteli na ta problem in ali ste prišli do kakšnega zaključka. Eh, Najlepša hvala vsem kolegom. Naj dodam le še naslednje. Današnja predstavitev, pa tudi študija, ki ste jo predstavili in tudi vsa vprašanja, ki zahtevajo dopolnila, želijo poudariti raznolikost eh, sistemov, eh, radijskih in uh, televizijskih uh, ustanov. Uh, poleg tega pa uh, govorimo tudi o novostih, ki jih prinaša direktiva AVMS in to je zagotovo zelo pomembno. Tukaj gre tudi za skupne točke, to je nov izziv in to, kar nas zanima, so predvsem uh, pravila, uh, in pa obveznosti, ki veljajo za vse in ki opravičujejo javne eh, storitve in ki zagotavljajo pluralnost, predvsem na področju konkurence. Zanima me, kakšen je vaš eh, pristop k temu eh, v okviru študije. Kako želite oziroma kako boste zagotovili, da bodo vsi deležniki, ki posredujejo raznovrstne eh, vsebine, tudi na spletu, da bodo torej vsi deležniki spoštovali eh, ta pravila, te eh, zaveze in da bodo zares skrbeli za obveščanje. No, kdo bo prvi? odgovoril, kajti vprašanja so bila zastavljena vsem trem, torej najprej. Thank you. Thank you for all these questions. Hvala za vsa vaša vprašanja. No, o tem bi lahko razpravljali cel dan. Uh, mislim, da bi morala najprej nekoliko znižati vaša pričakovanja. Povedala sem, da nas je sodelavcev 19 in Vsebina vaša vprašanja so povezana z poglobljenimi družbenimi študijami, za katerimi nismo pristojni. No in pa drugič pa imam še en resnejši pridržek. Spraševali ste po naših mnenjih, no mi mnen nimamo in to morate spoštovati. Mi ne moremo reči, mi mislimo, da bi bilo treba narediti tako in tako, to je dober model, to je slab model. Eh, torej, do takšnih zaključkih morate priti sami. Ehm, to, da podajamo mnenja, namreč ni naša naloga. No, je pa naša naloga naslednje in eh, to me spominja na prvo vprašanje o Romuniji. Ja, mi poročamo o takšnih primerjih. Eh, poznamo situacijo v Romuniji in o njej smo poročali v eh, naših publikacijah, torej sporočili smo svetu, kaj se dogaja, to vedoče spremljajo naše objave, eh, vedo, da je prišlo do takšnih sprememb in to je naša vloga. No, ko gre za svetovanje, pa imate dve možnosti. Lahko se ogledate, kako to področje urejajo druge države ali pa se lahko obrnete na naše kolege eh, na oddelku za medije, ki lahko ponudijo nekaj nasvetov eh, o tej situaciji. Eh, mi lahko o teh situacijah samo poročamo. Poročamo tudi o medijski situaciji v drugih državah Evropske unije in tudi v drugih državah. To pa prav gotovo počnemo. No, potem uh, spraševali ste, kako potekajo ti testi urednosti za javnost. Maja je že govorila o situaciji v Nemčiji. 45 takšnih testov je bilo izvedenih, 220 tisoč evrov so stali. Eh, no, seveda pa se tukaj postavlja tudi vprašanje dolžine samega postopka, ne samo stroškov. Uh, v povprečju ti testi trajajo 11 mesecev in to seveda vpliva na recimo ustanovitev podjetja. Počakate, morate na tako dolg postopek, preden lahko vaše podjetje spok začne s svojimi dejavnostmi. Potem vloga evropske zakonodaje, ko gre za, za, ko gre za zaustavitev določenih storitev. Uh, v Evropski uniji, namreč tretje države niso zavezane k temu, da spoštujejo enaka pravila. E, no, e, mislim, da tukaj opažamo takšen pojav. Evropska zakonodaja ima določene pomankljivosti, ne moremo je vsiljevati drugim. Po drugi strani pa imamo evropsko zakonodajo, ki tudi še ni usklajena v posameznih državah, tako da uh, Eh, se tudi znotraj Evropske unije pojavlja, da države ali podjetja oziroma ponudniki storitev poiščejo tiste države, kjer imajo pač najugodnejše možnosti. In zaradi spleta je to še vedno še lažje danes. Pri tradicionalnih medijih vse skupaj ni bilo tako enostavno. No, kolegi lahko tukaj ponudijo nekaj več informacij. Eh, se so zato bolj pristojni potem eh, težje je govoriti o razlike med državnimi televizijami in pa javnimi televizijami. V Nemčiji smo imeli to znamenito odločitev o nadzornem svetu v ZDF-u, eh, potem eh, nekemu članu niso podaljšali pogodbe in tako naprej. O vseh takšnih primerjih bi mi seveda poročali, ne moremo pa tukaj spremati nekakršnih sklepov potem še konvergenca medijev. No, na, na nekaterih področjih so javno radiotelevizijo mm, je javno, eh, javna radiotelevizija celo bila vodilna pri uvajanju novih digitalnih, eh, nove digitalne tehnologije. Torej so tukaj prevzeli vodilno vlogo. No, seveda pa je tukaj spet se pojavi vprašanje financiranja, zato je težko uh, slediti najnovejšim tehnologijam. Potem oglaševanje, v kolikšni meri vpliva na vsebina. To tudi morda ni v naši pristojnosti. To vprašanje je preveč kompleksno, preveč podrobno. Ne vem, če smo um, pristojni za to. No, eh, takoj na začetku smo mi podarjali pomen uredniške odgovornosti. To je zapisano tudi v direktivi o avtovizualnih storitvah. Imamo mm, tudi celotno publikacijo, ki se ukvarja z tem vprašanjem. Eh, in pravzaprav to vprašanje potrebovalo celotno publikacijo, kajti res je zadeva zelo kompleksna. Potem potrebe otrok in mladih. Maja vam bo lahko poročala o nedavni študiji, ki jo je objavila v zvezi z zaščito mladoletnikov um, ta študija je zelo zanimiva, na mladoletnike seveda ne uh, pozabljamo, prav gotovo pa noben mladoletnik ne, ne sedi v našem svetovalnem odboru. Uh, lahko si predstavljate, da tako ali tako že težko skupine gledalcev, potrošnikov aktivno vključiti v delo našega svetovalnega odbora. Zato si vsekakor prizadevamo, ampak smo pa še daleč od tega, da bi v to vključili otroke. Potem še rezultati preizkusa o vrednosti za javnost. Morda bi lahko Maja kaj več povedala o tem, kar se tiče teh štirih držav in pa zadnje vprašanje v zvezi z eh, neodvisnostjo storitev. No, morda bi lahko Maja bolje odgovorila na vse to. Eh, eh, no, allora. Maja. Kdo bo sedaj spregovoril o Maja? Where possible. Um, Definitions of the re Definicije področja uh, uporabe um, na spletu, to je menila gospa eh, Kolčev. No, tukaj nimamo nobene definicije, ki bi bila slaba ali dobra ali kakršnekoli evalvacije. Gre samo za predstavitev obstoječe zakonodaje. Uh, In eh, lahko sklepamo, da bolj kot se definicije med seboj razlikujejo, težje je tudi primerjati podatke med seboj. Mi pa se želimo podatke, ki bi bili primerljivi, tako da bomo lahko eh, sprejeli določene sklepe o modelih, ki so vsi podobni. Če imamo osem različnih situacij, seveda ne moremo imeti enotnega modela, zato bi morali um, po skupinah združiti vsaj po tri ali štiri države, no, Danska, Belgija, Italija, Norveška, to so so edine države, ki imajo v svoji definiciji besedo internet uh, kot koncept, ki je vsem znan. In potem postavili ste tudi vprašanje o ulogi um, otrok. No, uh, ob tej priložnosti lahko omenim še neko drugo poročilo o zaščiti um, otrok v medijskem okolju. Tukaj se res osredotočamo na madoletnike, eh, kako je njihova uporaba različnih naprav, ne torej samo televizije. Um, lahko vidimo, kakšna zaščitna orodja imamo, eh, kakšne klasifikacije Eh, kaj delajo države članice v okviru svojih diskrecijskih pravic, zato da bi lahko začitile mladoletnike. Tudi tukaj nimamo neke jasne zakonodaje, pri javnih storitev soh nimamo nobenih, eh, nobene zakonodaje. Na področju mladoletnikov imamo neko blago harmonizacijo, uskladitev, ampak potem se spet eh, razlikujejo definicije od države do države, kaj je škodljivo za mladoletnike, kaj je za njih primerno in kaj ne tukaj je veliko odvisno od nacionalne tradicije, od nacionalne kulture in zato so direktive to dosedaj izpuščale. In seveda je tukaj potem spet še teže primerjati posamezne modele, no o tem pa si lahko več preberete v tem poročilu, ki sem ga omenjala. Eh, potem eh, želela bi Eh, omeniti še neko poročilo v zvezi z neodvisnimi mm, produkcijami. To je poročilo, ki je bilo prejavljeno na spletni strani komisije. Tam smo zbrali eh, pet različnih uh, primerov in uh, pozvali smo k temu, da bi določen del financiranja namenili za takšne neodvisne proizvodnje. Uh, če gre tukaj za krčenje, za kršenje direktive ali ne, eh, tega pa mi ne moremo oceniti. Eh, ne vem, če gre tukaj za pravilni način izvajanja direktive ali ne. Lahko pa v poročilu preberete, kakšno je trenutno stanje te zakonodaje. Trenutno ne vem, ali je bila Italija na to uradno opozorjena ali ne. Potem še vprašanje denarja in eh, gledalcev. Ne vem, eh, na kateri del poročila se je nanašalo vaše vprašanje. Povdarjam, poročilo ne ocenjuje, kaj je dobro in kaj je slabo. Eh, seveda je pri vsem skupaj zelo pomemben tudi denar. Ne morete ponujati vsebin, če nimate denarja. Ampak veliko denarja ne pomeni nujno dobro vsebino. In tudi dejstvo, da ima neka vsebina veliko število gledalcev, ne pomeni nujno, da je ta vsebina dobra. Morda je ta vsebina trenutno pač eh, modna. Tako da moramo biti pri teh eh, številkah zelo previdni. Pomembno je predvsem to, da so številke med seboj primerljive. Če niso primerljive, je težko karkoli sklepati na podlagi teh podatkov. In pa še zapleteno vprašanje o konvergenci, o platformah, o konkurenci. O, tudi to bi morda prepustila Džilu. Tukaj gre prej za gospodarsko vprašanje, tržno vprašanje, kot za pravno vprašanje. E, mi opazujemo, kaj se dogaja z pravnim okvirom, ne moremo pa, kot še povedano, tukaj sprejemati kakršnih koli sklepov. E, Najlepša hvala, gospod Fonten. Just on to. Hvala. Mm, na dvoje točke bi se navezal. Odnos med eh, radio televizijo in neodvisnimi eh, ponudniki. No, eh, javni javna radio televizija igra pomembno vlogo pri financiranju proizvo, eh, proizvodnje vsebin in verjetno je zato tržni delež uh, večji pri njih, torej del, delež glesalcev. Our television uh, and need to če izgubimo nekaj uh, denarja pri ljudi na njih storitvah, potem uh, mora del tega denarja spet dobiti nazaj, nazaj, zato da lahko financirajo dru druge oblike storitev. In spet je tukaj višji, višja stopnja deleža financiranja, kot pa deleža gledalcev na trgu. In pa še vprašanje v zvezi z evropskimi platformami in storitvami kot je povedala že Suzan, ni naša naloga to, da vam svetujemo v zvezi s tem. Lahko pa rečem naslednje. Na trg prihajajo vedno novi ponudniki, ki ponujajo storitve na zahtevo in to je prav gotovo spremenilo trg, tega prej praktično ni bilo. Tako da seveda treba to področje sedaj regulirati. Eh, tu so pogosto ponudniki, ki so sicer eh, podjetja iz ZDA, ampak ustvarjajo nek nov trg tudi tukaj v Evropi, trg, ki ga, novega, ki ga prej ni bilo in zato je to seveda privedlo do določenih sprememb. Hvala lepa. Mislim, da je bila vaša predstavitev izjemno zanimiva. Seveda bomo morali še razmisliti o vsem, kar smo danes slišali. To je bila le prva izmenjava mnen. In preden dam besedo Loreni Balfonso iz eh, GD Connect, eh, ki se zahvaljujem, da je danes eh, z nami, bi rada povedala še sledeče. Neutralnost je seveda zelo pomembna ampak ko gre za mladoletne osebe ali pa za temeljne načela, kot recimo za spoštovanje temeljnih pravic, ko gre za zaščito mladoletnih oseb, žensk in tako naprej. To je vsebina, ki jo eh, ureja direktiva AVMS in eh, Seveda je ta določila potrebno spoštovati, torej tukaj vlogo igra tudi Evropska unija. Besedo dajem gospe Bolonsa. Poleg tega pa Vem, da ste od eh, observatorija zahtevali eh, tudi podatke pred pripravo direktive. Tudi naš odbor bi ti podatki zanimali, kajti eh, predvsem poročevalci to potrebujejo za pripravo mnenja. Observatori predstavljajo seveda veliko zakladnico podatkov in tukaj lahko uporabimo seveda tudi podatkovno bazo Mavisa the Commission first uh, some words uh, with respect to, to the observatory. Thank you. Hvala observatoriju za predstavitev študije. Res je, da smo v tesnem stiku z vašim observatorijem, zlasti v mojem oddelku, dajo nam na voljo veliko podpore v obliki podatkov. Še zlasti sedaj, ko smo v procesu revidiranja direktive o avtovizualnih storitvah, eh, observatorij nam v zvezi s tem daje na voljo veliko podatkov. Mi sicer nismo naročili te predstavljene študije, ampak eh, zdi se mi izredno zanimiva, rezultati so zelo, zelo zanimivi. Kar se tiče javne radio televizije, eh, tukaj pač velja načelo subsidijarnosti, tukaj imamo protokol iz Amsterdama, tako da ima mm, komisija tukaj zelo omejeno možnost ukrepanja, razen na področju državne pomoči. Komisar Oettinger je v Münchnu nedavno povedal, da zelo cenimo ta dvojni sistem, torej na trgu imamo tako uh, komercialne eh, radiotelevizije, kakor tudi javne radiotelevizije. To zelo pripomore k pluralnosti medijev. Komisar Oettinger je povdaril tudi to, da digitalna doba pomeni še več gledalcev um, in to daje ponuja večje možnosti tudi javnim radio televizijam, ki lahko ponujajo še več vsebin, tako da lahko na to gledamo kot na priložnost. No, res je, da obstaja tukaj eh, veliko vsebin različnih kakovosti in eh, veliko gledalcev se zanaša na javne radio televizije kot na zanesljiv vir vsebin informacij. Tako da tukaj gre za v bistvu veliko priložnost. No, res je, da je direktiva o audiovizualnih storitvah eh, neutralna, govorimo o vrednotah, o zražen govoru, o začiti mladoletnikov, to velja tako za komercialna eh, radiotelevizijske postaje, kakor tudi za javno radiotelevizijo. In seveda bo revizija te direktive vplivala tudi na javno radiotelevizijo eden izmed vidikov naših eh, javnih posvetovanj se je pojavil med razpravo. Namreč, kako definirati vsebine, ki so v javnem interesu. Eh, o tem sedaj razpravljamo v obliki naših javnih eh, posvetovanj in to bo prav gotovo del naše ocene. Grazie ancora della vostra presenza. Najlepša hvala in še enkrat hvala uh, za uh, vašo navzočnost pri današnji seji. Veliko pomoč ste nam tudi pri delu parlamenta in ta študija bo za nas zagotovo pomemben pripomoček. Hvala lepa za to dobro upravljeno delo. Eh, colleghi, allora noi continuiamo con eh, importanti presentazioni. bomo nadaljevali z drugimi pomembnimi točkami. Začeli bomo z kolegico eh, Kamerevert, ki je poročevalka za akt za enotni digitalni trg. Danes eh, bomo slišali predstavitev mnenja. Naj vas spomnim le, da lahko predloge sprememb uložite do 30. septembra in glasovanje v odboru bo 12. Eh, novembra. Naj vas eh, opomnim še na nekaj pomembnih eh, točk glede te teme. Maja 2015 je komisija objavila strategijo za enotni digitalni trg pri eh, katerem želi predvsem zagotoviti boljši dostop eh, za potrošnike, ustrezne pogoje za razvoj omrežij in pa digitalnih storitev in pa okrepitev evropskega digitalnega trga tudi z audiovizualnimi vsebinami. Gre torej za eh, strateško poročilo in sicer z naslovom Akt za enotni digitalni trg naproti. Konferenca predsednikov se je odločila, da bosta odbora ITRE in IMKO odgovorna eh, za to temo v skladu z členom 55. Kult eh, skupaj z odborom Juri in Libe pa bo pridružen odbor v skladu z členom 54. To je bila eh, ostra bitka in mislim, da smo dosegli dober rezultat. pogajanja o razdelitvi pristojnosti med posameznimi odbori so pripeljala do sporazuma, ki določa, da eh, bodo pridruženi odbori podali mnenje glede na lastne pristojnosti. Torej vas prosim, da pri pregledu mnenja upoštevate, da lahko vložite predloge sprememb zgolj za tisto področje, za katerega je odgovoren odbor za kulturo. Na ta način bodo naši eh, predlogi sprememb prej sprejeti. Sekretarjat vam eh, bo posredoval natančne informacije eh, glede pristojnosti odbora za kulturo vendar pa naj eh, vam takoj povem, da se naše pristojnosti osredotočajo predvsem na točko 3.2. Eh, tukaj eh, gre za izključne pristojnosti, kar eh, zadeva medijski okvir za 21. stoletje. In tukaj gre eh, za direktivo AVMS. Poleg tega imamo deljene pristojnosti tudi za področje 4.3.1, gre za področje digitalnih viščin. Eh, tukaj gre za politiko Evropske unije na področju izobraževanja, za uspodbujanje eh, eh, evropskih izobraževalnih ustanov in za vse življensko učenje. Zahvaljujem se sekretarjatu za pomoč, kajti tega ni bilo lahko doseči. Poleg tega, pa imamo deljene pristojnosti tudi eh, na področju točke 2.4. Tukaj gre za boljši dostop do digitalnih vsebin in eh, za modernejši evropski okvir avtorskih pravic. Torej, na koncu je eh, bil eh, sprejet kompromis in skladu eh, z členom 53 plus bomo eh, posredovali mnenje odbora Kult tudi glede platform na spletu. Tukaj gre torej za razširjanje kulturnih vsebin na spletu. Mislim, eh, da eh, smo dobro upravili svoje delo v pogovoru z drugimi eh, odbori in da smo dosegli dober rezultat za odbor za kulturo. Se upravičujem za dolg uvod, ampak morala sem vas seznaniti s potekom pogajanj. S koordinatorji pa sem se o tem že pogovarjala. Petra. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa, Silvija hvala lepa tudi eh, za tvoje delo v okviru konference predsednikov, eh, kaj ti eh, šlo je res za težavno zadevo in kaj hitro smo ugotovili, da eh, smo na področju digitalnega trga, eh, kar zadeva pristojnosti odbora, eh, pred velikimi težavami. Eh, sedaj uh, smo poskrbeli za izključne uh, in pa deljene pristojnosti uh, različnih odborov, IMKO, ITRE in pa Juri, uh, Libe, Empel in uh, Kult. Uh, Jure Libre Empl in Kult lahko podajo mnenje le za uh, posamezna uh, področja, potem pa so tukaj še odbori kot recimo uh, eh, INTA, ki lahko uh, ravno tako podajo svoje uh, mnenje. Torej, vse vas prosim, da pri predlogih sprememb upoštevate pristojnosti našega odbora, kajti uh, V nasprotnem primeru bo uh, prepir trajal le še dlje in nikoli ne bomo imeli skupnega stališča parlamenta glede uh, enotnega digitalnega trga. Izključne pristojnosti, uh, Silvija je že povedala, na področju audiovizualnih medijskih storitev uh, so v naših rokah. Tukaj gre za točko 3.2, digitalno strategijo za AFVMS e direktivo. Potem digitalne veščine, tukaj imamo deljene pristojnosti z odborom Empl in z odborom Juri si delimo pristojnosti za področje avtorskih pravic. Potem pa je tukaj še eh, znano pravilo 53 plus in tukaj eh, gre za vse teme povezane z platformami na spletu, torej vse skupaj je razmeroma zapleteno in ne vem, kako bomo potem to delo odborov povezali, ampak bomo videli. Mislim, da nas bo eh, ta razprava zaposlovala tudi v prihodnih letih. No, sedaj pa še k eh, temi. Kot najbrž veste, eh, mi je bilo na voljo točno 1500 znakov za eh, pripravo tega mnenja. Mislim, da sem nekoliko prekoračila tole omejitev. Um, tako da zagotovo nisem mogla zajeti vsega, kar spada eh, med naše pristojnosti in vsega, kar bi želeli vključiti v to mnenje. To je seveda jasno vprašanje eh, digitalnih eh, eh, kompetenc je vprašanje, ki ga nisem hotela zanemariti, ampak bom zagotovo posredovala še nekaj pobud. Prvič sem opozorila na to, da v Evropi potrebujemo več prizadevanj, ko gre za izobraževanje predvsem mladih na tem področju tukaj gre eh, za povezavo eh, med eh, pridobitvijo medijskih veščin v šolah, osnovnih šolah, srednjih šolah, visokih šolah in pa v okviru vseživljenjskega učenja. Še prav posebej je potrebno dati poudarek izobraževanju učiteljev. Poleg tega pa je pomembno eh, tudi neformalno učenje, recimo, ko gre za delo z mladimi. Tukaj je treba dati posebno pozornost eh, raznovrstnim medijem. Prepričana sem, eh, da lahko mlade najbolje zaščitimo tako, da jih kar največ uči, naučimo o medijih. Eh, glede direktive AVMS naj povem, da smo že v preteklem sklicu pripravili dve poročili v našem odboru, ki predstavljata zelo dobro pripravo. Eh, tukaj gre za poročilo Sabine Ferhajn eh, o konvergenciji na medijskem področju in pa moje poročilo. Ključnega pomena je, eh, kako bomo definirali eh, pojem audio-vizualnih medijskih storitev, predvsem, ko gre za eh, pojem platform. Tukaj gre predvsem za to, kako najti vsebine. To je vprašanje ključnega pomena. In Tukaj gre za tako imenovano izključno pravico uh, in uh, o tem sem že govorila v svojem poročilu v prejšnjem sklicu, potem pa eh, gre tudi za povezavo tega z vzpostavitvijo platform v digitalnem svetu. Vprašanje, ki je močno povezano z nelinarnimi storitvami, ki so vedno bolj eh, prisotne, je vprašanje, kako to povezati z klasičnimi audiovizualnimi storitvami in kako poskrbeti za eh, lojalno konkurenco. Predvsem zasebni eh, ponudniki eh, imajo eh, oziroma želijo eh, sredstva za eh, pripravo zanimivih vsebin in zato mislim, da moramo tudi ne linarnim storitvam posvetiti več pozornosti. Potrebno bo poskrbeti za prilagoditev direktive A v MS, tako da ne bo prišlo uh, do nelojalne konkurence na tem področju. Tako da zasebni ponudniki linarnih storitev uh, ne bodo eh, zapostavljeni. Kar zadeva pojem platforme smo uh, eh, kmalo prišli do zelo občutljivega vprašanja, vprašanja jamstva. Potrebno je poskrbeti za uravnoteženost eh, in uh, sicer uh, je potrebno predvsem upoštevati vedik dostopa do uh, javnih informacij potrebno je poskrbeti za dostopnost eh, informacij, hkrati pa potrebujemo tudi instrumente za umik eh, nezakonitih vsebin. Eh, seveda ne smemo sprejemati preurejanjenih odločitev, kar zadeva prevzem odgovornosti, kar zadeva jamstvo in v prvi vrsti je seveda potrebno zagotoviti svobodo medijev, Eh, ne smemo dopustiti prevelikega nadzora z eh, kreativnimi vsebinami. Seveda lahko tudi služi, eh, to ni uprašljivo. Javnost mora imeti lahek dostop do različnih vsebin, nezakonite vsebine bomo najlažje preprečili tako, da bomo uh, zagotovili boljši, uh, lažji in atraktivnejši dostop eh, do zakonitih vsebin. Zato je potrebno poskrbeti predvsem za portale, ki bodo omogočili lahek dostop do informacij. Ljudje seveda želijo dobre informacije, vendar pa želijo tudi lahek dostop do informacij. Eh, danes je dostop eh, do informacij pogosto preveč eh, zapleten, potem pa tudi pravično plačilo. Zagotovo si tega želimo vsi, ampak umetniki še nikoli niso obogateli in zato zato uh, eh, mislim, da se moramo po poročilu Reder lotiti vprašanja avtorskih pravic eh, veliko uh, bolj umirjeno. Seveda pri tem ne smemo pozabiti na uh, ustrezno izplačilo uh, avtorskih pravic. Pot potem pa še tema, ki nas zaposluje v Bruslju. Gre za temo geografskega blokiranja. No, tukaj se strinjam z komisarjem Oettingerjem in sicer, da pri premijih vsebinah eh, to geografsko blokiranje ima eh, smisel. predvsem eh, kadar obstajajo dvomi, majhni, uh, majhne lokalne uh, televizijske in radijske ustanove ne morejo ponujati vse evropskih vsebin in če bi preprečili uh, To geografsko blokiranje potem bi zatrli tudi kreativnost u Evropi. Potem pa je tukaj eh, še vprašanje eh, zakonite pridobitve eh, storitev nekje v Evropi ali pa vračilo abonmaja. Eh, tukaj je potrebno zagotoviti prenosljivost eh, iz ene države članice v drugo, ne glede na napravo, ne glede na pomnilnik in tako naprej. Tukaj gre tudi za tehnične zmogljivosti, zato potrebujemo ustrezno eh, določilo zelo jasno moramo razločevati med eh, geoblokiranjem na eni strani in pa med prenosljivostjo vsebin eh, na eh, drugi. Gre tudi za prenos v digitalni svet, potrebno je olajšati prenos vsebin v digitalni svet in uh, seveda uh, avtorske pravice morajo biti vezane na uh, državo izvora. No, sicer bi pa lahko še razpravljali o številnih temah, uh, veliko je idej uh, in uh, lahko bi izkopali še številne ideje iz prejšnjih dveh poročil. Lahko bi jih na novo utemeljili, kajti pobud je bilo že veliko, ampak veselim se tudi seveda vaših eh, novih eh, predlogov in upam, da bomo pripravili mnenje, ki ga bo upoštevala tudi Evropska komisija, eh, ko bo se odločala o urejanju platform, o geoblokiranju, geografskem blokiranju in pa o drugih temeljnih vsebinah. Hvala lepa, Petra, hvala lepa za zelo jasno predstavitev, hvala lepa za tvoje predloge. Sedaj pa kar dajem besedo kolegom, najprej kolegica Farhajen. Ja. Najprej bi se rada zahvalila uh, kolegici Kamerevert za uh, pripravljeno mnenje. Mislim, uh, da je to mnenje zelo jasno. Dodatna pojasnila, ki jih je podala Petra, uh, pa jasno kažejo, uh, da bi lahko na to temo v odboru povedali veliko več. Uh, ampak se moramo nažalost osredotočiti zgolj na uh, štiri točke. Mm, predvsem recimo eh, varstvo mladih, eh, izobraževanje, eh, izobraževanje, vprašanje digitalnih veščin, medijskih veščin in tako naprej. To, je, to so teme, ki jih omenjamo že v številnih poročilih in tukaj ne gre za to, da uvajamo novosti. Uh, ampak da v to mnenje vključimo uh, tiste točke, ki še niso bile obravnavane. Eh, mislim, da moramo iti v smeri, eh, ki si jo je zastavila Petra Kamerevert. Eh, pri prejšnjih poročilih smo že dosegli dobro soglase glede številnih tem. Upam, da bomo dobro sodelovali tudi pri predlogih sprememb. Glede avtorskih pravic smo precej razburjeno razpravljali, ko smo obravnavali poročilo reda, zato mislim, da se moramo držati Petrinega načela, eh, določene izjave eh, zvenijo sicer populistično zelo dobro, ampak eh, mislim, da se moramo tukaj osredotočiti na konkretne argumente. Tukaj gre za različne sektorje, kot je recimo film, recimo film ali pa šport v eh, Bruslju veliko bolj čustveno razpravljamo kot pa, kot pa druge po Evropi, majhne eh, skupnosti eh, se včasih razburjajo zaradi drugih zadev, recimo, da ne morajo eh, posameznih odaj spremljati v istem času kot nekdo v eh, Veliki Britaniji. Torej, eh, gre za vprašanje ali mora biti res vse dostopno takoj eh, v istem trenutku in povsod. Eh, mogoče so lahko določene vsebine na voljo eh, dva meseca kasneje, če tudi se že predvajajo v kinodvoranah in tako naprej. Kulturna raznolikost v Evropski uniji je še zmeraj veliko večja kot pa v Združenih državah Amerike. Torej, uporabljati moramo razumne argumente in eh, to moramo upoštevati, ko govorimo tudi o digitalnem trgu. Eh, seveda dostop za vse, eh, posod, vprašanje prenosljivosti, avtorskih pravic, kulturne raznolikosti, to so teme, na katere ne smemo pozabiti. No, tudi v prihodnosti bi rada eh, videla eh, lokalne uh, storitve, ne le vse evropske storitve in zaradi tega potrebujemo diferenciran pristop. V odbor za kulturo uh, smo za uravnoteženo stališče. Veselim se že sodelovanja. Hvala lepa, Sabine. Kolega Zrujevski in potem kolegica Trupe. Začne od eh, virazov. Hvala. Začel bi s tem, da vam kot, kot poročevalki izrazim svoje razumevanje in sočutje glede na zelo težko vsebino in težko delo, ki ga morate opraviti. Ampak tri konkretne vsebinske pripombe. Gre za tri področja. Prvič, tehnologijo, potem gre za pravo in seveda gre za vsebino, vsebino na digitalnem trgu. Če govorimo o prvem, tehnologija, tukaj imamo kompetence, ki so skoraj da enake nič. Tehnične kompetence skoraj da ne obstajajo. Dosti krat samo izražamo lahko željo, da tehnologije ostanejo neutralne, ampak to je pravzaprav pobožna želja, nič več. Potem pravo pravni vidiki. Seveda bo odbor Juri tukaj pristojen, ampak mi moramo vseeno vse nekaj poudariti. To, da, se mo da moramo spoštovati avtorske pravice. To je edino, kar mi lahko v zvezi z pravnjami vidiki poudarimo. In ne nazadnje, sebine, tukaj so naše kompetence zelo velike. Zagotoviti moramo, da ko gre za vsebine, obstajajo določene stvari, ki so zagotovljene. Prvič, dostopnost. Niti tehnologija, niti pravna ureditev ne smeta na en ali drug način omejevati dostopnost do vsebin za uporabnike. Potem potrebujemo usposabljanje, izobraževanje, dodano vrednost in tako naprej. Mislim, da moramo biti zelo natančni, ko gre za uporabo besed. V prvem, prvi točki predlagamo, da se odpravi razlika, da se ločuje med linearnimi in nelinearnimi storitvami. Mislim, da moramo tukaj zelo natančno formulirati svoje želje. Odpravljanje linearnih in nelinearnih storitev v nekaterih primerjih sploh ni mogoče. Ko gre za linearne storitve, tukaj lahko bistveno več dosežemo kot pri nelinearnih storitvah ki so posla, postale zelo komercializirane. Ta razlika mislim, da bo postala vse bolj očitna. In zadnje, mi se moramo boriti za avtorske pravice in za dostop do kulturnih eh, vsebin. Seveda bo to težko doseči kompromis, ampak ne smemo pozabiti, da so avtorske pravice nekaj, s čimer ščitimo avtorje v različnih situacijah. Dosti krat se dogaja, da avtori izgubijo svoje avtorske pravice. Če jih hočemo zaščititi ene in druge, potem moramo povdariti, kaj so ključne pravice avtorjev in ne njihovih zastopnikov ali agentov, ki v mnogih eh, primerjih eh, ne delajo tako, kot je v interesu avtorjev. Hvala. Hvala Petri za vse, kar je že do sedaj naredila in tudi za jasno predstavitev tematike, s katero se moramo ukvarjati. Naj najprej povdarim, kje se strinjam s teboj. Jasne definicije potrebujemo, kaj so audiovizualni mediji oziroma storitve, tudi tako imena najdljivost uh, ali zmožnost uh, iskanja in uh, ugotavljanja, kje je moč najti kakšne vsebine, je treba razčistiti. To se mi zdi, da je za naše družbeno-politične cilje bistveno. Potem kompetence na področju medijev, in eh, vzgoja na tem področju, to je res najboljša možnost zaščititi mlade. Kar zadeva platforme, vemo, da obstaja cela vrsta nezakonitih ponudb, ampak moramo se zauzeti za jasne pravne postopke za določanje platform. Tukaj potrebujemo pravila pravne države. In v preteklosti je bilo večkrat povdarjeno, da je treba zakonito ponudbo bolj spodbujati, kajti vedno znova se pojavlja nezakonita ponudba, piratstvo in tako naprej. Potem geoblokiranje, to je zapleteno vprašanje. Po eni strani gre za neke vrste niše, ki se ponujajo, ampak če imamo ponudnike, ki želijo imeti Eh, dostop do različnih držav, potem mislim, da lahko govorimo o dodatni ponudbi. In če seveda pri tem niso, eh, ne pride do kršitve eh, licenčnih pravil, je to možno zagotoviti, vendar je treba to zagotoviti z ustreznimi rešitvami, pogodbami s producenti in podobno. tudi sama se strinjam, da prisilnih eh, vseevropskih licenc za ponujanje eh, vsebin ne bi smeli imeti. Če pa gre za licence po jezikovnih vsebinah, je situacija malce drugačna. Seveda moramo o tem še razpravljati. Vprašala pa bi te, Petra, kaj ti razumeš pod izrazom premium uh, contents, torej vodilne vsebine. Portabilnost ali prenosljivost, ja, to se strinjam, da je to nekaj, kar moramo eh, doseči ne samo v interesu ponudnikov, temveč zlasti uporabnikov. Če uporabnik v eni državi ima dostop do določene vsebine, mu je treba omogočiti, da ta dostop prenese tudi v, neka, nek, v neko drugo državo. Hvala. E Najlepša hvala. Preden dam besedo poročevalki, pa bi rada prisluhnila še komisiji. Hvala, predsednica, poslanke, poslanci. Hvala za že dobro razvite zamisli. Te me ne presenečajo, kajti dve poročili ste že v preteklosti na to temo pripravili, kar pomeni, da delamo na solidni osnovi, tako kar zadeva proces, kot vsebino te tematike. Mislim, da ste resnično, kar zadeva eh, enotni digitalni trg, eh, definirali odprta vprašanja, potem to, kar je treba definirati. Res je, da je te mm, video Eh, medije in storitve videomedijev, audiovizualnih medijev težko definirati. Kar zadeva platforme, avtorske pravice, tu se strinjam, da sta to zelo pomembni temi. V tej direktivi, v definicijah, gre seveda za povezavo z drugimi eh, akti. Platforma se vedno znova pojavlja, tako eh, v temat, v razpravah o dostopu in tehnologijah, pa tudi v okviru konteksta neutralnosti, avtorskih pravic in tako naprej. Vprašati se moramo, v katerem kontekstu je treba se lotiti posamezne pereče tematike. Včasih so vse te zadeve predvsej podobne videti ena drugi in zato se moramo resnično odločiti, kako se jih bomo lotevali. Dobro je, da ste vi se lotili tega globalno. Ker zadeva sam postopek, veste, da bo komisija kmalo zaključila javna posvetovanja, nekje do konca meseca bodo še potekala. Potem tudi tako manj prenovo, refit bomo do konca letošnjega leta končali, kar pomeni, da smo že kar precej napredovali v oceni tega predloga eh, zakonskega akta, ampak eh, čaka nas še kar nekaj dela, zato se z veseljem pričakujemo razpravo v parlamentu. Kar zadeva platforme, Do 30. septembra bomo končali javno razpravo v zvezi s platformami. Poskušali bomo definirati eh, tiste izzive, pred kateri smo. Gre seveda za ravnotežje, ki ga je treba vzpostaviti. Odpiranje trga, boj proti nezakonitemu dostopu in prenosljivost, geoblokiranjem in tako naprej. Tukaj seveda bomo vse v oceno učinka vključili, vse te teme, potem pa bomo videli, kateri so naslednji koraki, ki jih moramo sprejeti. Morda bomo na podlagi ocene učinkov ugotovili, da so potrebni še dodatni koraki. Komisija se trenutno pogovarja o delovnem programu, kot veste, naslednji mesec ga bomo objavili in tam bomo tudi povedali, kaj so posamezni koraki, ki jih bomo naredili na področju avtorskih pravic. Voilà, to bi bilo vse. E, grazie. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta prispevek. Naj spomnim le na dvoje. Najprej naj se zahvalim Petri za eh, zelo pomembno razpravo, ki smo jo že imeli. In seveda moram dati besedo še Petri. Naj pa eh, komisijo eh, spomnim eh, tudi, da nas zelo zanima eh, priprava direktive. Radi bi spremljali pripravo direktive in bili vključeni v eh, to pripravo. Hvala lepa, sedaj pa Petra. Najlepša hvala za vse vaše pripombe. Kar zadeva tehniko, tehnologijo in avtorske pravice. Tukaj stvari malce drugače gledam. Jasno je, da ni eh, na pamet prišlo do delitve teh pristojnosti. Tukaj je ITRE bolj pristojen odbor. No, vse skupaj bo odvisno od njihovega stališča. Ampak tudi komisija kaže, da direktiva o audiovizualnih medijih bomo, je nekaj, kar bomo v prihodnosti revidirali in to bo moralo biti zasnovano na tehnološki neutralnosti. Tako da danes ni, ne bo več odločilno, s pomočjo katere naprave se določena vsebina posreduje, temveč gre bolj za uredniško oblikovanje in odločanje o vsebini, ki je pomembno. Tudi kar zadeva tehniko oziroma neutralnost stališča tehnologije in kar zadeva temeljna vprašanja avtorskih pravic, tako so stališča uporabnika, kot tudi so stališča avtorja, lahko sprejemamo stališča. Dostopnost, najdljivost, to sem že sama omenila, to mislim, da sta dve centralni temi. In tukaj bo treba nekaj vprašanj še razdelati. V preteklosti smo govorili predvsem o, v, o tako imenovanem must Kerry vprašanju, torej katere vsebine je treba prenašati, potem pa smo ugotovili, da to ni možno, zaradi tega, ker ni bilo dovolj frekvence za to na voljo. No, danes pri pestrosti in eh, velikem številu eh, različnih kanalov ponudbe se bolj po, pojavlja vprašanje, kako najti določene vsebine. Kaj so tako manje premijske vsebine, je nekdo vprašal. Ja, tukaj mislim predvsem na velike, velike produkcije, ki prihajajo iz Hollywooda. V Evropi pravzaprav, če nekdo kupi takšne sebine, ne more takoj domnevati, da je kupil licenco za celotno Evropo. Pomeni, da gre za vsebine, ki so katerih pravice ne smejo biti preveč drage, katerih prikazovanje pa je omejeno. In recimo potem so to pravice prenašanja velikih športnih dogodkov, ki se tržijo po posameznih trgih. Ne morem si predstavljati, da bi rekli, a ja, pri takšnih dogodkih in njihovem prenašanju je spremljiv geoblocking ali geoblokiranje. Nee, im Wesentlichen war es das. Ich freue mich. Äh Mislim, da je to bolj ali manj vse. Veselim se vaših predlogov sprememb, vaših pobud. In kar se, kar se tiče te direktive in postopka, se strinjam s vami. V formulacijah moramo potem biti dovolj previdni, da bomo jasno povedali to, kar hočemo povedati. No, še nekaj sem pa pozabila kar zadeva pojma linearno in nelinearno, eh, tukaj vlada očitno nesporazum. Ne gre za to na spletu in ne na spletu. Linearno oddajanje nekega klasičnega TV programa v določenem trenutku pomeni, da gre za linearno posredovanje. Nelinearno pa pomeni posredovanje neke vsebine preko spleta, kar pomeni, da to posredovanje ni časovno odvisno televizijske postaje pač linearno v določenem trenutku oddajajo določene programe, ki pa so kasneje na voljo dolgo časa še na spletu. Tu moramo razmisliti, kako to bolj okrepimo, kar zadeva prihodnji razvoj. Grazie Petra, credo sia stato. Hvala lepa Petra. Mislim, da je to bil začetek zelo zanimive in poglobljene razprave. Predlogi sprememb pa bodo uh, seveda določili nadaljni potek razprave in eh, ti bodo tudi ključnega pomena za končno mnenje. 30. september je rok za vložitev predlogu sprememb, 12. novembra bomo eh, glasovali v odboru in trejn imko pa 10. decembra. Sedaj pa prehajamo k prvi izmenjavi mnen z eh, poročevalko Julie Ward in sicer glede zelo pomembne teme vloge medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot Evropske unije. E, imeli smo že zelo pomembno predstavitev e, na to temo in sicer e, prejšnji teden Julie bo predstavila pričakovanja, ki jih imamo glede tega pomembnega poročila. Julie, beseda je tvoja. Um, thank you, chair, and... Uh, Hvala, gospod predsednica. Hvala za to, da ste prišli sem, za to, da mi ponudite podporo za pripravo tega poročila. Dialog je vedno zelo pomemben, danes še bolj kot v preteklosti. In ko govorimo, se moramo vprašati, kako se pogovarjamo eden s drugim, kajti to je dan danes zelo pomembno, zlasti glede na delitve v naši družbi in glede na velike izzive, s katerimi se soočamo. Nekaj delov poročila bom opisala, potem pa bom z veseljem prisluhnila vašim mnenjem, vprašanjem, nasvetom in predlogom. Sestanek s poročevalci v Senci smo že imeli, še enega bomo imeli in z veliko uh, predstavniki civilne družbe smo povezani v tem postopku s celo vrsto skupin, neformalnih skupin na področju izobraževanja. Z njimi smo do sedaj imeli stike. Cilj tega poročila je pospešiti medkulturni dialog, kulturno raznolikost in izobraževanje pri spodbujanju vzajemnega razumevanja, boljšega sobivanja in aktivnega občutka evropskega državljanstva in pripadnosti letem. Ključna sporočila, ki jih poskušamo eh, v tem trenutku oblikovati, so naslednja. Evropa se mora soočiti z izzivi, ki so povezani z nestrpnostjo, marginalizacijo, eh, nestrpnostjo in podobnim zdrav dialog potrebujemo v ta namen, ki nas bo naučil boljšega razumevanja in sprejemanja skupnih temeljnih vrednot. Na ta način bomo položili temelje za bolj vse vsegajoče in pozitivne družbe. To seveda poteka v kontekstu konkretnega političnega in socialnega dogajanja dan danes gre za vrzel med eh, političnimi institucijami in politiki na eni strani in državljani oziroma eh, posamezniki na drugi strani. Zavedati se moramo krize, ki ni samo gospodarska, temveč tudi politična in kulturna. Poročilo se osredotoča na štiri teme. Najprej pospeševanje medkulturnega dialoga in kulturne raznolikosti ter sodelovanja, drugič krepitev in priznanje vloge formalnega in neformalnega izobraževanja in vse iz življenjskega izobraževanja, torej ne samo eh, poučevanja v šolah, ne samo, da pričakujemo, da bodo to delo upravljali učitelji. Tretjič, pospeševanje eh, državljanske vzgoje in eh, koncepta državljanstva nasploh. Vemo, da želimo, da naši mladi odrastejo kot polnopravni člani naše družbe, in da resno spremejo odgovornost naše. Četrtič, boj proti rasizmu, ksenofobiji in odpravljanje vzrokov, ki povzroča ekstremne vrste uh, ravnanja in obnašanja. Tako imeno empowerment, torej dodelitev pristojnosti skupnosti je nekaj, kar je omenjeno v tem poročilu, ampak to ni nekaj, kar mi lahko naredimo za ljudi, temveč morajo to ljudje narediti sami zase. Mi jih hočemo samo spodbuditi in podpreti. Brala sem poročilo o medkulturnem dialogu za leto 2008 in eh, bila sem pretresena, ko sem sicer naletela na veliko dobrih in lepih projektov, ampak njihova dediščina je do danes že izginila pomeni, da moramo sedaj drobtinice, ki so ostale od vseh teh projektov, pobrati in iz njih začeti mesiti moko in kruh. Zaradi tega potrebujemo poglobljene pogovore z številnimi organizacijami in predstavniki organizacij civilne družbe. Vprašanja, ki smo jih prejšnji teden na javni predstavitvi slišali, niso bila moja vprašanja, to so bila vprašanja, ki so jih postavili ljudje izven parlamenta. Potem, kot sem že rekla, osredotočiti se moramo na mlade, razviti moramo njihove potencijalne možnosti kot eh, aktivnih državljanov, eh, boriti se moramo proti marginalizaciji določenih eh, delov družbe. Uporabiti moramo umetnost in šport kot orodje za vzpostavljanje kulturnega dialoga. Naš odbor je namreč odgovor ne samo za umetnost, temveč tudi za športne dejavnosti in imamo veliko pomembnih eh, športnih dogodkov in strokovnjakov, s katerimi smo se soočili v zadnjih tednih. Osredučamo se tudi na uporabo dediščine in zgodovine, ne kot sredstvo za delitev med ljudmi, temveč za to, da približamo ljudi enega drugemu vključno s kulturno raznolikostjo in s prispevkom migrantov. Kulturna dediščina je pomembna za naš odbor, to je eno od ključnih področjih, na katerih eh, poskušamo delovati. Usposabljanje za ljudi, ki delajo v skupnosti, socialne delavce, učitelje, za tiste, ki se ukvarjajo z mladimi in zagotavljanje medkulturnega dialoga v mednarodnih odnosih. to je cela vrsta ljudi na te javni predstavitvi udarila in tudi v mnogih poročilih je moč prebrati, kako pomembna je kultura pri našem zunanjem delovanju. Z odborom AFET tukaj delimo pristojnosti, vendar imamo tukaj marsikaj sami povedati in nekaj priporočil bom pripravila. Mislim, da bo to zaenkrat dovolj, kajti gotovo boste imeli kaj zanimivega povedati. Hvala. Grazie Giulia per questa. Najlepša hvala, Giulia, za izpostavitev vseh teh tem, ki so ključnega pomena za to eh, poročilo, to poročilo, ki nas bo zagotovo še precej zaposlovalo. Sedaj pa kolega Olveni. Eh, hvala. Veliko prednosti imate, ker je vaša materinščina angliščina, ampak eh, no, tudi sam bom govoril v mojem jeziku. A, ezt a beszámolót, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mi már valóban nyáron. Hvala lepa za vaše poročilo. Dobro je, da smo se srečali tudi med poletjem. Poročevalci v senci so lahko sedaj predstavili svoje mnenje iz različnih političnih skupin upam, da boste naša mnenja upoštevali. V imenu Evropske ljudske stranke sem njihov poročevalec v senci, bi želel podariti naslednje. Mm, pomembno je postaviti pravo diagnozo. Ogledati si moramo to temo in tudi pravni okvir. Jasno moramo vedeti, kaj lahko naredimo in česar ne moremo storiti. Seveda prihajamo iz različnih ozadij, ampak nekako moramo preseči naše omejitve in uh, poslati jasno sporočilo. To je bistvenega pomena. Meni se zdi pomembno razumeti in biti razumljen. Eh, to je vsaj dobro izhodišče, kaj ti pomeni, da lahko razumeš drugega, da sprejmeš in da narediš kar največ zato, da bi razumel mnenje te druge osebe, tudi če se zelo razlikuje od tvojega mnenja. To je zelo dober pristop. Ko govorimo o izobraževanju, je to najpomembnejše. Postaviti pravo diagnozo in si prizadevati, da razumeš drug drugega. Prav tako je pomembno naslednje. Medkulturni dialog, zelo, medkulturni dialog je zelo izpostavljen tudi v Lizbonski pogodbi. Lizbonska pogodba tukaj določa pravni okvir, včasih je težko najti ta pravni okvir. Želel bi vas opozoriti tudi na dialog med različnimi verskimi skupinami. V Evropi smo številni mnenja, da je vera povezana za preteklostjo. Po drugi strani pa v vsakodnevnem življenju spet opažamo, da temu ni nujno tako. Mislim, da bi tukaj morali poslati neko novo sporočilo. Razumeti je treba družbeno ozadje, vse okoliščine. Vera je, bodi si posredno ali neposredno, zelo pomembna. Lahko je ključnega pomena za reševanje konfliktov in za spodbujanje miru. To je izredno pomembno sporočilo, ne glede na to, ali je to vernik ali ne. To je sporočilo, ki ga mm, moramo zelo jasno poslati svetu. Naslednja točka vsi imamo skupno kulturno dediščino, ki nas povezuje. Tudi to je zelo pomembno, po mojem mnenju. Recimo v naših stikih z mladimi ljudmi, zelo pomembno je, da smo v stiku z mladimi ljudmi, jih moramo opozarjati na pomen naše kulturne dediščine. To je pomembno izhodišče to, da razumeš svojo lastno identiteto, je zelo pomembno za doseganje kakršnega koli napredka. Vedeti moramo, kdo smo kot evropejci. Med predlogi Evropske ljudske stranke imamo tako predlog, ki govori o pluralnosti in o skrajnih težnjah. Tudi s takšnimi vprašanji se moramo ukvarjati, vzpostaviti moramo um, dialog tudi s tistimi, ki so nekje um, na uh, skrajnih robovih naših uh, mišljenj, na tako rekoč periferiji. Uh, potem naslednje se moramo vprašati, ali kulturna raznolikost prinaša dodatno vrednost ali pa je breme za družbo. O tem je treba razmisliti. In samo še en stavek, če smem. Podarjati je treba dobre prakse. Osredotočiti se moramo na dobre zglede in res se veselim eh, vašega prvega osnutka. Eh, žal mi je, nimamo veliko časa, tako da vas prosim, da ste kratki. Kjanke Lui je še do raporteur. Ah, no, scusi, no, no, sorry. No, no, eh, Kazdo Vesuki. Imparerò. I will learn, you know, sorry. Nie szkodzi Pol. Gospod Krasnowiecki. Podobne. Więc... Mówiłbym polsko. No, um, težko je govoriti o poročilu, ki še ne obstaja. O njem smo se pogovarjali samo na sestanku poročevalcev v senci poročevalke. Bi pa želel spostaviti neko točko, ki se mi zdi problematična. In sicer gre za odnos med tremi elementi, ki so v naslovu samega poročila prvi element spodbujanje glavnih evropskih vrednot, potem eh, medkulturni dialog in pa kulturna raznolikost. Zakaj je to problematično? Med temi tremi elementi obstaja določena napetost. Kulturna raznolikost lahko pomeni, da se naše vrednote razlikujejo in da se morda ne strinjamo glede teh vrednot oziroma glede tega, ali so bistvenega pomena ali ne. Potem spet pri kulturnem dialogu to pomeni, da moramo spostaviti mm, dialog tudi s tistimi, s katerimi nimamo skupnih kulturnih vrednot, določiti moramo, kakšen naj bo ta dialog. Vse to so težka vprašanja in na njih ni enostavno najti odgovora. Eh, če bi razumeli dialog kot nekaj, kar služite, mora vsiljujemo svoje vrednote drugim, potem to ni pravi dialog. Zelo ran, rad, um, radoveden sem, zanima me, kako bo poročevalka rešila te probleme, kajti um, verjetno bomo tukaj morali obrati uh, filozofski pristop. Tega, Maura. Sedaj pa kolega Mragal. In eh, en relación con el importante informe. Hvala lepa. Eh, poročilo Julie Ward eh, je zelo pomembno. Mislim, da se nahajamo v zgodovinskem trenutku, politično in socialno gledano. Ehm, ta trenutek je najprimernejši za to, da eh, slišijo Evropski parlament, da spodbujamo dialog in medsebojno spoštovanje med narodi. Medkulturni dialog je edini, edino orodje, s katerim lahko najdemo učinkovite rešitve za priseljensko krizo, ki jo sedaj preživljamo. Ehm, včeraj se je v Sredozemskem morju spet zgodila tragedija. 13 priseljencev je umrlo na obalah Turčije. Potem videli smo, kako težko je iskati diplomatske rešitve, um, ki sicer prinašajo določene rezultate. Napovedano je bilo ponovno odprtje meje med eh, Srbijo in eh, Mačarsko. In spričo vsega tega ne moremo ignorirati naslednjega. Z odprto, eh, odprte glave moramo pristopiti k vprašanju medkulturnega dialoga med različnimi kulturami. To je priložnost, ne grožnja. Sem poročevalec v senci skupine ALDE in eh, želel bi predlagati naslednje ukrepe. Najprej treba je podariti pomen eh, zunanjega kulturnega delovanja Evropske unije. Prizadevati si moramo za vzpostavitev nove kulturne diplomacije. Kultura lahko postane um, dejavnik miru, vpliva in razvoja eh, tudi v tretjih državah. Potem treba je povdariti tudi, to, to smo povdarjali tudi v poročilu, o katerem smo glasovali prejšnji teden. Potem treba je poskrbeti za sodelovanje med UNESCO in Evropsko unijo. Konvencija eh, UNESCO iz leta 2005 o medkulturnem dialogu mora vsebovati tudi poglavje o spoštovanju mednarodnega eh, kulturnega dialoga tudi v času priseljenske krize. Potem treba poskrbeti za izvajanje programa komisije Evropa in državljani, Ta je priložnost za to, da s pomočjo didaktičnih eh, projektov in eh, večkulturnega izobraževanja spoštujemo medsebojno spoštovanje in razumevanje med posameznimi kulturami, ki danes sestavljajo pokrajino Evropske unije in ki zaradi pojava priseljevanja eh, postaje vedno bolj bogata. Hvala lepa, ste pa še kolega Maragali. Did you Gracias, ask? presidente. Sí. Um, a ver, yo creo que, este, que en este en este trabajo, señora. Torej, uh, mislim, da je pri svojem poročilu, da bo kolegica Vart uh, dvignila veliko prahu uh, za tem uh, poročilom. Ta zadeva je zelo kompleksna in to smo lahko opazili tudi ob eh, razpravi prejšnji teden, ko smo razpravljali o vrednotah in izkušnjah muslimanov v Evropski uniji. Gospa Trupel iz eh, skupine zelenih je organizirala eh, seminar o tem in slišali smo tudi veliko zanimivih idej, ki bi lahko prispevali k vašemu poročilu. Evropa ima svojo zgodovino vojn, miru, držav, imperijev lahko trdimo, da lahko uh, Evropo bolje pojasnimo na podlagi uh, kulture in zgodovine, kot pa na podlagi meja. Tudi na podlagi kulturne dediščine, dediščine tradicij in tako naprej. Evropa in njena protislovja so hkrati tudi njeno bogatstvo. Eh, no, omen, v zadnjih dneh smo veliko govorili o begunski krizi in tukaj moramo upoštevati naslednje. Begunci nam ponujajo ogromen dar, prisilili so nas v to, da delujemo kot Evropa, delovati in živeti moramo kot Evropa, kot evropejci. In ne smemo zanemariti tega vidika, gre za nek uh, impuls, uh, ki se je zgodil ravno zaradi te begunske krize. No, uh, strinjam se s tem, da imajo izobraževalni sistemi tukaj ogromno ulogo, ti so bistvenega pomena. Eh, Erasmus je naredil več eh, za promocijo koncepta vrednot Evrope kot katerakoli druga pogodba ali projekt, eh, ki ga vedno znova omenjamo v naših govorih. Istočasno moramo reči, da ne moremo Evropsko unijo razumeti kot, eh, različn, kot skupek različnih držav in mest. Ne, gre tudi za različne urbane modele, družbene modele, ki lahko ustvarjajo sinergije ali pa protislovja. Vsi vemo, kaj se je zgodilo pred petimi, desetimi, petnajstimi leti, kaj se danes dogaja v nekaterih francoskih, nemških, eh, angliških mestih. Vsako mesto ima svoje svoje lastne značilnosti, različni modeli tukaj obstajajo, no zaključujem. Skratka, osredotočiti se moramo na izobraževalne sisteme, eh, šola je bistvenega pomena, izobraževanje je bistvenega pomena, eh, na koncu samo še naslednji razmislek. Evropa je, ima, je skupek različnih eh, karakterjev, ki iščejo skupno vrednot, skupne vrednote. To moramo upoštevati tudi pri naših izobraževalnih sistemih, pri medkulturnem dialogu, eh, brez mitov, brez eh, predsotkov eh, in na takšen način nas bo čakala čudovita prihodnost. Imamo že čudovito preteklost in čaka nas čudovita prihodnost, če se bomo pravilno lotili. Najlepša hvala, gre za nekoliko filozofsko razpravo, ampak čas je precej omejen. E, seveda ste vsi izjemno zanimivi, ampak imamo še eno poročilo na današnjem dnevnem redu, tako da prosim, da se nekoliko omejite. Kolegica Švedrova. Hvala lepa, zelo kratka bom. Rada bi se zahvalila Julie za uvod. Mislim, da mora to poročilo podariti eh, ključne temeljne eh, vrednote Evropske unije. Eh, gre za enakost v raznolikosti. Mislim, da so te vrednote še kako pomembne, še prav posebej sedaj v času begunske krize. Eh, v času begunske eh, krize so te vrednote še bolj pomembne kot kdajkoli prej. Veliko je različnih eh, problemov, veliko je različnih pristopov in spoštovati moramo to raznolikost, biti moramo solidarni, vendar pa moramo spoštovati tudi različna mnenja. Uporabimo lahko programe, instrumente, ki smo jih že uporabljali kot je recimo formalno in neformalno izobraževanje. Poleg tega pa lahko uvedemo tudi nove instrumente, ponudimo nove možnosti. Da bi zagotovili medsebojno razumevanje in pa vzpostavili medkulturni dialog. Torej, najlepša hvala in veselim se že sodelovanja. E, hvala lepa. Sedaj pa bom uh, hitro dala besedo še uh, predstavnici komisije. Hvala lepa, da ste prišli. Žal mi je, da vam zadnjič nismo mogli dati besede, kajti zamujali smo v Mons uh, po predstavitvi, ki smo jo imeli pri zadnji seji. Torej, z veseljem bomo, vam bomo prisluhnili danes, potem pa bom dala besedo še čuli. <clears throat> Hvala lepa, sem Silvija Kalman iz eh, generalnega direktorata IAK. E Hvala za današnjo razpravo. Eh, zelo pozdravljamo vaše poročilo. Mislim, da je lahko, da lahko koristno prispeva k delu komisije. Kakor veste, smo po terorističnih napadih Eh, v začetku leta eh, na pobudo eh, komisarja sklicali 17. marca konferenco v Parizu. Tam smo sprejeli izjavo o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in razumevanja skozi izobraževanje. In ta izjava je bolj ali manj podobno poročilu, ki ga je predstavila gospa Ward. Obseg izjave iz Pariza je podoben idejam, ki so bile predstavljene v poročilu Ward. Ne gre samo za radikalizacijo, gre za to, da želimo spodbujati temeljne vrednote, mednarodni eh, oziroma medkulturni dialog, boj proti diskriminaciji gre tudi za integracijo priseljencev skozi izobraževanje. In eh, to vprašanje sedaj v luči begunske krize postalo še, še kako aktualno. Komisar Navračič je že povedal, da je pripravljen um, predstaviti izvajanje te izjave, spremljanje te izjave in veselimo se tudi sodelovanja s parlamentom pri tem. Konec avgusta je bilo sprejeto poročilo, ki določa prednostne naloge na področju izobraževanja in usposabljanja za naslednjih pet let. Zelo povdarja eh, tudi vprašanje izvajanja te izjave iz Pariza. Želeli bi mobilizirati tudi program Erasmus 20 um, plus za podporo aktivnosti na tem področju in pa uh, potem 19. Uh, in 20 oktobra bo potekal poseben eh, dogodek za mlade, ki se bo tudi osredotočal na, na to vprašanje. Imeli bomo tudi razpravo in eh, delavnico o tem. Just, uh, thank you. Just on, on culture. Second, uh, on culture. Še druga predstavnica komisije o kulturi, uh, sem Nikola Robinson, tudi iz uh, generalnega direktorata IAC. E uh, Eh, ko bi sad navračeči je na konferenciji Luksemburškega predsedstva podal govor, tudi vi ste bili tam, gospa Kosta, eh, komisija razmišlja o novem pristopu k kulturni diplomaciji skupaj z SZD in drugimi službami komisije, razmišljamo o sodelovanju eh, z UNESCO, gospa Bokova je bila prejšnji teden pri nas, To je bistvenega pomena za naše delo, zlasti v luči konvencije o um, zaščiti in promociji raznolikosti uh, kultur uh, iz leta 2005. Uh, no, um, želim vam poročati o novi temi našega um, dialoga z, kulturno, z civilno družbo. Uh, Eh, gre ravno za promocijo medkulturnega dialoga in s tem se navezujemo na dve temi, um, o katerih smo govorili že prejšnji teden na omenjeni konferenci, torej potem še poziv k temu naj širimo najboljše prakse. Želimo vas pozoriti na odlično poročilo uh, držav članic okviru odprte metode koordinacije. Gre za 40 primerov dobre prakse na področju spodbujanja eh, medkulturnega dialoga in kulturne raznolikosti na področju eh, kulturnih in umetniških ustanov. Eh, hvala lepa. Tudi sami smo slišali za to študijo, no na koncu bi pa dala besedo še Julie Ward, ki bo podala svoje zaključke. Everybody, thank you. Hvala lepa vsem skupaj, hvala Silvi, hvala kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Um, težko je biti kratek pri poročilu. Naj vam pokažem moj iPad, imam metulčka, ki pravi eh, priseljevanje nekaj čudovitega, zato pozdravljam to, kar sta povedala gospa. Eh, gospa gospoda Maragalo in Barardijan, eh, ko sta govorila o izzivih, s katerimi smo soočeni. Rekla sta, da bi to lahko prispevalo k bogatenju Evrope in eh, k temu, da vsi postanemo še bolj človeški. Res cenim to filozofsko razpravo, ki smo jo imeli, ampak seveda bomo na koncu morali podati tudi nekaj praktičnih priporočil. Naša naloga ni enostavna, ampak uh, upam, da uh, Ehm, bom jo dobro upravila. Eh, veliko sem si zapisala, ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, ampak eh, sem pa začela razmišljati o naslednjem. Eh, spodbujanje temeljnih vrednot je zelo pomembno tudi um, v krogu državljanov, bodi si tisti, ki so pri nas začasno ali pa tisti, ki, pri, ki bodo pri nas ostali stalno. Ko sem pripravljala to poročilo, nisem niti slutila, v kakšni situaciji se bomo kmalo znašli. In mislim, da moramo biti ponosni na naše temeljne urednote in uh, moramo jih deliti tudi z uh, temi ljudmi, ki v tem trenutku potrebujejo našo pomoč, ne glede na to, ali bodo pri nas ostali ali ne. Jasno je, moramo povedati, da, jih, uh, da, te, da te vrednote zelo cenimo in moramo jih deliti tudi z drugimi ljudmi. Veselim se nadaljevanja odprtega iskrenega odnosa z vsemi poročevalci v senci. Solo dire che ricordo che Hvala lepa eh, za ta povzetek. Največji izziv tega poročila, če zanemarimo izobraževalni vidik, je ta eh, pomembna eh, tema in sicer tema medkulturnega dialoga, medverskega dialoga in tako naprej. To so tiste teme, s katerimi se bomo morali soočiti. Predstavitev eh, bo 15. Eh, oktobra pri seji odbora. Glasovali bomo. Ne, se upravičujem. 7. decembra bomo glasovali. Sedaj pa prehajamo eh, na zadnjo izmenjavo mnen, gre za Erasmus Plus in drugo urodje za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju, pristop do vseživljenjskega učenja. Poročevalec pa je gospod Maragal. Izvolite, budite kratki, prosim. Presidente, bre brevemente vuol dire 5-7 minuti? Questo può meni 5-7 minuti? 5 minuti, Barbara. Bien, vamos allá. Um... Prav, začnimo. To poročilo je povezano z predhodno temo. Govorimo o področju, kjer nas čaka veliko dela, in kjer lahko dosežemo najboljše rezultate z ambicioznimi ukrepi, delovanjem in z medsebojnim delovanjem evropskih institucij ter držav članic. Težko je eh, reči, ali naj izhajamo iz teh zastrašujočih števil glede brezposelnosti, eh, pomankanja izobraževanja oziroma ali se najprej osredotočimo na razlike med posameznimi državami, članicami ali med posameznimi eh, regijami, ki imajo nespremljive številke na področju brezposobnosti, usposabljanja in eh, mladih ljudi, ki izpadejo iz šolskega sistema. Torej eh, gre za ljudi, ki niso ne usposabljani, niti se ne izobražujejo. Eh, torej imamo veliko rezultatov, različne diagnoze, veliko uh, idej, ampak ne moremo nekako povezati politike z resničnimi ukrepi. Uh, države članice so pravzaprav tiste, ki bi morale ukrepati na podlagi teh podatkov in diagnoz. Nove, novembra 2008 je svet sprejel zelo splošne cilje, ki uh, so imeli za cilj 20 odstotno mobilnost eh, v višjem izobraževanju do leta 2020. Eh, no, to je sedaj deloma možno zaradi programa eh, Erasmus. No, po drugi strani pa so sprejeli tudi cilj, ki se je meni že takrat zdel mm, premalo ambiciozen. Vsaj 6 odstotkov um, ljudi z poklicno izobrazbo do 24 let bi morali um, opraviti prakso v dobi vsaj dveh tednov zunaj svoje lastne države. To kaže na to, kako uh, skromni so bili takrat naši cilji in kako pomankljive so naše strategije. Uh, gre za strukturni problem. No, v tem poročilu eh, skušamo nekako popraviti zamujeno, nadoknaditi zamujeno. Eh, skupaj z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo želimo raziskati, eh, na kakšen način bi lahko zastavili bolj ambiciozne cilje, za kakšnimi inštrumenti in kako naj poskrbimo za to, da bodo ti cilji izvedljivi, brez iluzij in utopij. No, sodelujemo z eh, Evropsko komisijo, prepričan sem, da smo na dobri poti, eh, zato da bi lahko eh, dosegli naše cilje. Še dva dejavnika je treba upoštevati. Po osmih letih krize, strukturne krize, se moramo nekako prilagoditi na sedanjo situacijo, eh, moramo jo sprejeti kot eh, nekaj posebno običajnega. Eh, čeprav se to ne bi smelo zgoditi, to ni normalno stanje. In pa drugi dejavnik je prav tako pomemben, gre za ta masovni prihod beguncev in priseljencev ki bo prav gotovo spremenil našo, demog našo demografsko sliko. Ampak demogra demografska slika je pri nas problem, pravzaprav potrebujemo priseljevanje, potrebujemo uh, svež pritok ljudi, morda ne v takšni razsežnosti kot sedaj, ampak. Uh, um, Prav gotovo potrebujemo spremembo naše demografske slike in te moramo prilagoditi tudi, tudi cilje na področju poklicnega usposabljanja. Um, poročilo pripravljamo za sodelovanju z uh, odborom za zaposlovanje, uh, torej gre za izobraževanje in zaposlovanje, oboje treba povezati, vse moje izkušnje na področju političnega delovanja kažejo na to, da pride do neuspeha, če ne povezujemo med seboj uh, zaposlovanja in pa izobraževanja. In uh, zato sem zadovoljen, da lahko to poročilo pospremimo z konkretnimi praktičnimi izkušnjami. Upam, da bodo proračunski predlogi uspešni. Predlagali smo financiranje za ta pilotna projekta, enega v našem odboru in pa drugega v odboru za zaposlovanje razmišljamo o tem, ali bi lahko poskrbeli za sinergijo med obema projektoma in upam, da nam bo to uspelo. Naj na kratko povzamem nekatera konkretna vprašanja, s katerimi se bomo morali soočiti. Jasno je, da imamo nezadovoljive stopnje mobilnosti na področju poklicnega usposabljanja, potem eh, manjka nam eh, medsebojnega prepoznavanja Eh, poklicnih in akademskih naslovov, ki so doseženi v posameznih državah članicah. Eh, tu je treba zadeve še izboljšati. In jasno je, da obstajajo velike razlike med posameznimi regijami in med državami članicami. Tako, ko gre za izobraževalne sisteme, ko gre za povezavo med izobraževanjem in zaposlovanjem, eh, tukaj je treba predlagati koherentne cilje, treba je okrepiti mobilnost, eh, omogočiti lažji dostop eh, tudi za tiste državljane, ki izhajajo iz slabših socialnih pogojih. Treba jim omogočiti prav tako poklicno usposabljanje, treba je poudariti vlogo posrednikov Um, torej tukaj ne govorim o primeru visega, višega izobraževanja, kjer nacionalne agencije že nekako uskladujejo, uskladujejo mm, popraševanje in ponudbo na področju višjega izobraževanja, druge tega še nimamo. Tukaj nas čakajo veliki izzivi in upam, da nam bo uspelo se soočiti na katerem izmed teh problemov. Hvala lepa. Molto, eh. Najlepša hvala, kolega Maragal. Zelo dobro veste, kako zelo smo si želeli to poročilo v odboru za kulturo. Seveda smo se strinjali, da bo odbor Empel pridruženi odbor v skladu z členom 54. Mislim, da gre tukaj za strateško poročilo, kaj ti okrepiti moramo celotno področje poklicnega izobraževanja, moramo ga eh, posodobiti in poskrbeti za vzajemno priznavanje diplom. Eh, torej, tukaj gre za zelo pomembno eh, področje, zagotoviti pa je potrebno tudi ustrezno kvalificirano delovno silo. Pozdravljam tudi kolegico Maran Šantier, eh, s katero smo se s podobnimi temami ukvarjali že v prejšnjem sklicu. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo dobro ste povedali v uvodu, eh, da želite biti konkretni, da želite uspeti na področju zagotavljanja mobilnosti v izobraževanju, še prav posebej v poklicnem izobraževanju v Evropski uniji. Ampak, če si ogledamo statistike iz leta 2014, potem lahko vidimo, da je na uh, področju poklicnega izobraževanja velik razkorak med eh, željeno mobilnostjo in pa med eh, projekti, uh, ki dejansko dobijo uh, finančno podporo. Imamo torej poklicni cilj, uh, ampak znašli smo se v slepi ulici, kajti finančnih sredstev ni. Torej, uh, to uh, bo naše. Uh, prvo eh, področje, področje, na katerega se bomo morali osredotočiti. Eh, Drugič, če želimo ukrepiti mobilnost in rekli smo, da je to naš cilj, potem moramo poskrbeti tudi za vzajemno priznavanje izobraževalnih vsebin. Če nismo poseb, sposobni doseči eh, sporazuma glede poklicnega poklicnih izobraževalnih sebin v različnih državah članicah našega cilja ne bomo nikoli dosegli. Tretji cilj. Pri poklicnem izobraževanju gre eh, za praktično izobrazbo, eh, ki omogoča eh, najboljšo integracijo mladih na trg delovne sile in to je ključnega pomena tudi za jemstvo za mlade. Ampak pri delodajalcih eh, vidimo, eh, da eh, obstaja določen razkorak med našimi pričakovanji in med tem, kar delodajalci oziroma podjetja dejansko ponujajo. Mislim, da moramo biti izjemno konkretni. Četrta točka. Problem mladoletnih. Eh, pri poklicnem izobraževanju eh, imamo le polnoletne osebe, kako pa bomo obravnavali mladoletne osebe na ravni Evropske unije. In prehajam k peti točki. Vsaj po mojem mnenju, mislim, da moramo biti realistični. Realistični moramo biti glede eh, stroškov prevoza. Eh, to ne more biti povsem povezano eh, z pripravništvom. Eh, če želimo zagotoviti mobilnost, potem moramo povrniti tudi stroške prevoza. Na ta način bomo zagotovili večjo mobilnost. Šesta točka. V trenutnem sistemu bo potrebno zagotoviti eh, oziroma v trenutnem sistemu mm, je potrebno zagotoviti več lasnih sredstev in to zagotovo pomeni manj mobilnosti. Sedma točka. Eh, drugače se moramo eh, soočiti z temi projekti tudi z časovnega vidika, kajti trenutno se prepočasi izvajajo uh, projekti uh, v podjetjih. Naša pričakovanja so povsem drugačna. Torej, to, kar podjetja počnejo, je ravno nasprotno od tistega, kar želimo. To je vse je pravzaprav nasprotju z našimi političnimi cilji. Osma točka. Kazalniki uspeha. Mislim, da lahko uh, sistem vedno še izboljšamo. Deveta točka. Če je podjetje odgovorno uh, za vse, potem uh, je uh, potrebnega veliko prizadevanja z strani podjetja kajti podjetja so potem pravzaprav odvisna eh, za mobilnost in potem še izobraževalna središča, ta morajo biti dobro vključena v celotni izobraževalni sistem. Eh, no, predvsem na hitro sem predstavila te eh, cilje, se upravičujem, ampak mislim, da potrebujemo ciljno usmerjene cilje, če želimo doseči izboljšanje na tem področju. Ne želimo eh, površnega poročila, ki ne bo doseglo ničesar. Hvala lepa. Mm, mislim, da bodo te točke zagotovo koristile poročevalcu, najbrž se eh, z njimi tudi strinja in jih bo vključil v svoje poročilo. In še kolegica Švedrova. Ja, hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila eh, poročevalcu, pa tudi kolegici gospi Moran Šantije, kajti Vajna prispevka sta bila kratka, eh, vendar pa še kako pomembna. Mislim, da ste zelo dobro predstavili eh, naloge, ki nas še čakajo v preteklosti. Naj povem le nekaj besed. Tudi, če ste slišali eh, veliko kritik ali pa prejeli veliko predlogov za izboljšanje programa, menim, da ta program zelo dobro prispeva k izboljšanju poklicnega izobraževanja v državah članicah. Sama imam osebne izkušnje, dobila sem povratne informacije iz šol. Eh, ravnatelji, učenci, eh, učitelji želijo nadaljevati, nadaljevati z izvajanjem programa Erasmus Plus eh, za zagotavljanje mobilnosti. Mobilnost to sama po sebi zahteva, seveda pa lahko vsak program eh, še izboljšamo. In zagotovo moramo razmisliti o tem, kako bi lahko poenostavili sistem mobilnosti in kako bi zmanjšali upravno breme in tako naprej. Zahvaljujem se vam za to poročilo. Mogoče bom tudi sama še kaj dodala, ampak eh, povdariti želim, da ta program dobro deluje. Kolega Edera Jurela, paro. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Arbinu Šojbrerju iz GD Empl v eh, komisiji. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. E, Hvala lepa. Gospa predsednica, seveda pozdravljamo pobude, ki jih je doslej eh, predstavil poročevalec. Mislim, da je pravi čas, da razpravljamo o mobilnosti nekateri morda že veste, da imamo Evropsko organizacijo za pripravništva in izvedli smo že prvo anketo in ugotovili, da ni eh, pomembna le atraktivnost eh, programa, ampak tudi mobilnost. Tukaj govorimo o vseživljenskem učenju. Eh, to je ključnega pomena. Res je, da Erasmus Plus razmeroma dobro deluje, kot ste ravno kar povedali. Mobilnost se je okrepila, ampak eh, stopna uspešnosti je še zmeraj razmeroma nizka. Pod 50 odstotki. Torej, če bi imeli več finančnih sredstev, bi lahko storili in dosegli še veliko več. Kar nekaj pobud je, eh, recimo pobuda inštituta Jacques Delors, eh, potem predsednik odbora za proračun je podal predlog za pilotni projekt. In seveda vas povsem podpiramo pri vaših načrtih, ampak ne govorimo le o mobilnosti proizvodov, ampak o mobilnosti mladih. Torej zelo previdni moramo biti, ne moramo zgolj preizkušati sistema, ne smemo pošiljati mladih, predvsem ne mladoletnih oseb iz ene države v drugo. Mislim pa, da lahko veliko storimo na področju izboljšanja mobilnosti. Vsi vemo, da se Erasmus nanaša na visokošolsko izobraževanje v okviru Erasmusa Plus lahko že veliko storimo na področju poklicnega izobraževanja za mlade in sicer tekom pripravništva ali pa eh, takoj potem. In najbrž si lahko predstavljate, da nekdo, ki je ravno kar opravil pripravništvo, Če želi odpotovati v drugo državo in pridobiti eh, dodatno znanje, potrebuje tudi ustrezno znanje jezika eh, in izpostavljanje seveda drugačnemu kulturnemu okolju. Zelo kratek bom, ampak naj poudarim še, da potrebujemo tudi eh, priznanje za to dodatno mobilnost. Poleg tega pa potrebujemo tudi ustrezen podporni sistem. potrebujemo izjemno strukturiran sistem, tako da bodo mladi vedeli, da bodo eh, dobili pomoč. Kriza je še zmeraj izjemno velika eh, v številnih delih Evropske unije, tako da jamstvo za mlade, vseživljenjsko učenje, eh, poklicno izobraževanje, vsi ti elementi lahko pomagajo pri pridobitvi veščin, ki so iskane na trgu delovne sile. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa se vračam gospodu Maragalu, ki bo podal zaključek. No, hvala. Gospa predsedujoča, mislim, da je področje dela zelo dobro definirano. Hvaležen sem za te kakovostne prispevke, ki so bili podani v razpravi. Všeč mi je tudi to, kar je povedala gospa Šarovska. Um, na ta način bomo lahko pripravili dobro poročilo, operativno poročilo in um, seveda pri tem pomembno tudi to, da se povežemo z tem pozitivnim pristopom, uh, ki ga je nakazala tudi komisija. Torej, ne smemo izgubiti volje. Biti moramo sposobni sprejemati odločitve. In eh, te odločitve mora pripeljati do najboljših rezultatov. So, so Najlepša hvala. Eh, zelo pomembna je bila ta izjava komisije. Eh, zanimivo je tudi sodelovanje z odborom Empel. Mislim, da moramo narediti korak naprej na tem področju, kajti to eh, je ena izmed naših prednostnih nalog. Torej, posem se strinjam z vašimi besedami. Biti moramo izjemno konkretni in narediti korak naprej. To je ključnega pomena ne za, le za izvajanje obstoječih programov, ampak tudi za določitev politik v prihodnosti. Naj eh, dodam še sledeče. Mislim, eh, da bi morali vključiti tudi različna evropska omrežja, Evropske gospodarske zbornice in tako naprej. Tako Eh, da bi eh, bolj aktivno vključili različne partnerje in na ta način bi lahko pomagali mladim, eh, ki težko najdejo mesta, kjer bi lahko zbrali te dodatne izkušnje. Januarja je predvideno glasovanje v odboru Kult in potem bo sledilo glasovanje na plenarnem zasedanju, tako sedaj pa smo uh, zaključili z to zelo pomembno sejo, pri kateri smo se soočili z izjemno strateškimi temami. Naslednja seja bo uh, v četrtek 15. oktobra od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Torej, uh, eh, v dan bomo imeli sejo. Hvala lepa vsem in lep večer. E grazie agli interpreti naturalmente e al nostro segretariato. In hvala lepa tolmačem in našemu segretariatu.